Good afternoon, dear colleagues. Um, I was po Lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi. Nekaj minut sem rekel, da še počakamo, ker imamo vedno težavo s tem, da začnemo ob treh, ob ponedeljkih, ker ljudje seveda še redo potujejo v ponedeljek, imamo pa na dnevnem redu zelo pomemben element dnevnega reda. Torej, začnemo z spretnim dnevnega reda. Če ni pripomp, je zadeva potrjena. Potrjena je jezikovni režim tolmačenje v dančno, maltečno, hrvaščino in irščino danes in jutri ne bo na voljo. Potem potrditev priporočil koordinatorjev, imenovanje poročevalcev najprej. Samo ena zadeva, gospod Šogor iz vrste ELS je bil imenovan za poročevalca za enotno. Eh, digitalno vozlišče za informiranje, postopke, pomoč in tako naprej. Ali odbor podpre to priporočilo, da, potrjeno in potem delegirani in izvedeni akti 23. novembra 2017 je parlament eh, sprejel osnutek izvedbene odločbe komisije o spremembi izvedbene uredbe 2015-2403 o vzpostavitvi skupnih smernic za standarde deaktivacije in tehnik za nepovratno deaktivacijo orožja. Temeljni akt je direktiva 2017-853, ki spremenja direktivo sveta 1947 o omejevanju nabave in posesti orožja. Vodilni odbor je IMKOS skupaj s pridružnim odborom Libe po členu 54 od poslovnika. Sprejetje tega akta je bilo sporočeno vsem članom Libe v komitološkem postopku 14. novembra če želi kdo nasprotovati naj obvesti sekretarjat odbora Libije pred 8. decembrom 2017. No in na zadnje imamo še elektronsko glasovanje. Potekalo bo jutri ob 17.45 in takrat bi vas prosil, da se boj prinesete tudi glasovalne kartice. Tako, zdaj pa smo pri prvi vsebinski točki za danes in sicer skupni evropski azilni sistem CEAS pri tej točki, kolegice in kolegi, smo se s koordinatorji odločili, da bomo opravili razpravo točno o tem, kje stojimo politično gledano zdaj, glede celotnega skupnega zilnega sistema. Naj spomnim, številni to veste, pa vendar naj spomnim, kje v tem trenutku stojimo in kakšen je pomen tega svežnja. Da imamo osem poročevalcev iz vrst Libe, ki sodelujejo v tem svežnju, gre za res eh, ogromen zalogaj za velikansko število sprememb, ki jih obravnava naš odbor. To je tudi politično izrednega, za nas, izrednega pomena za nas. Evropska azilna agencija, eh, prenovitev Dublina, prenovitev Eurodaka, eh, prenovitev pogojev sprejema, uredba o azilnih postopkih, potem okvir za preseljevanje in skupni seznam varnih držav izvora. Namen današnje razprave torej ni, da bi kakorkoli zašli v ne vem kakšne podrobnosti glede posameznih dosjejev. To bi bilo konec koncev nemogoče in eh, to tudi ni tisto, kar smo nameravali. To, kar smo nameravali danes, je, da poskušamo razumeti, kam posamezni elementi tega svežnja politično gledajo na nek način in uh, skupaj s kolegi iz komisije in sveta bi se lepo prosim osredotočili na to, ne da se pogovarjamo o podrobnostih, ki jih večinoma vsi poznamo, tudi poročevalci v esenci, koordinatorji so tu, tudi nekateri posamezni eh, poslanci, ki spremljajo te dosije, so tu. Vprašanje danes je, kakšna je usmeritev pri teh dosijejih politično, kje stojimo pri posameznih točkah zdaj pred eh, novoletnimi prazniki in predvsem eh, kam gre ta politično občutljiv dosje in kako sploh izgleda celokupno gledano. Torej, maja in julija 2016 je komisija podala sedem zakonodajnih predlogov, dveh svežnih za reformo skupnega evropskega zelenega sistema kot celote. Poleg eh, predloga skupnega seznama varnih držav, no, to je bilo poročilo gospe Gijom, ki je bilo predlagano eh, že leta 2015, In takrat je svet prekinil pogajanja, ter želel ta seznam vključiti v uredbo o azilnem postopku. No, po tistem je pri šestih dosjejih parlament sprejel mandat za pogajanje s svetom. Eh, najnovejši dosje je prenovitev uredbe, dublinske uredbe. Eh, gospa eh, Giomen, nekateri drugi poročevalci so tu da spregovorimo na to temo. Torej, ti predlogi so bili bolj ali manj predstavljeni v istem času, ampak so zdaj v zelo različnih fazah zakonodajnega postopka. Predlog o Evropski azilni agenciji, na primer, je prišel do točke mm, začasnega dogovora eh, glede Eurodaka in glede kvalifikacij. Smo že pri delnem mandatu sveta. Svet je sedaj sprejel mandat za pogajanja z glede okvira za preseljevanje znotraj Unije, ampak niso se pa še dogovorili glede mandata za pogajanja o predlogu o prenovitvi direktive o pogojih sprejema, uredbi o azilnih postopkih in dublinski uredbi. Tako da po mojem mnenju imamo opravka z neravnovesjem, ki izpostavlja resna vprašanja, kar zadeva politično voljo in pa tudi eh, zmožnost skliniti to reformo azilnega svežnja, saj so vsi ti predlogi med seboj zelo povezani in eh, morda zaenkrat še ne vidimo tiste doslednosti in novitosti, ki bi jo potrebovali, da ta svežen resnično eh, zdrži. Tako da bomo vsekakor z veseljem prisluhnili komisiji in svetu. Zdaj torej ne bi šli v vse podrobnosti vseh teh predlogov, temveč bomo predvsem spregovorili o nekem političnem, strateškem pregledu stanja strani komisije eh, in sveta in potem bomo slišali še odziv poročevalcev glede teh pomembnih vprašanj. Najprej bo besedo dobila komisija in sicer gospod Ryan, ki je namestnik vodje enote in podal nam bo pregled trenutnega stanja, kar zadeva reformni sežen CS strani komisije. Gospod Ryan, kakih sedem minut. Vem, da to ni slišati veliko za ta cel svežen, ampak eh, kar pripričan sem, da bo veliko vprašanj in eh, da bo kar dolga razprava, tako da se lahko k temu še vrnemo, tako da izvolite besede je vaše, če nam lahko poveste nekaj besed o strategiji in o tem, kje trenutno stojimo s tem svežnjem. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, bom kar se da kratek in jedrnat. Poskušal bom na kratko povzeti trenutno stanje, kar zadeva pogajanja o sedmih predlogih, ki jih je komisija lansko leto sprejela z namenom celovite reforme azilnega sistema. Potem bom povedal še par besed glede medsebojnih povezav med eh, temi doseji. Eh, teh povezav je mnogo, tako tehnično gledano, kako tudi politično gledano. In na zadnje bi povedal še par besed o tem, kakšne so po našem mnenju posledice eh, z vidika redosleda in časovnice zaključka pogajanj za posamezne inštrumente. Če se torej lotimo posameznih inštrumentov zdaj in poskušal bom ne preveč ponavljati to, kar ste sami ravno kar izpostavili. Najprej kar zadeva dosjeje, pri katerih smo najbolj napredovali. Vsa zakonodajalca sta dosegla kar mm, dober političen dogovor, kar zadeva pogoje za vzpostavitev bistveno okrepljenega mandata za agencijo junija letos. Delo se zaključuje zdaj na tehnični ravni, kar zadeva uvodne izjave. Povezave z drugimi predlogi sedaj predstavljajo sestavni del reforme CS in tudi o teh se bo potrebno v bližnji prihodnosti pogovoriti. Kar zadeva Eurodak, parlament in svet sta oba sprejela mandate in imeli smo že tri trialoge letos jeseni, 8. novembra na zadnje in tudi ta teden potem v Strasburu nas čakata še dva trialoga. pričakujemo, da bi moralo biti možno doseči politični dogovor in sicer še pred koncem letošnjega leta, torej do konca leta 2017. Ampak jasno je, da kar nekaj pomembnih vprašanj ostaja odprtih in jih je še potrebno rešiti, vključno z obdobjem hrambe podatkov in pa način, kako zagotoviti dostop teh podatkov organom pregona. Kar zadeva direktiva o kvalifikacijah. Obe instituciji sta potrdili svoje stališče, imeli smo že dva trialoga, še en trialog nas čaka ta teden in potem naslednji čez nekaj tednov. Kompromisnih predlogov zaenkrat še ni bilo, vsaj nismo se dogovorili o njih, a mislim pa, da vlada kar visoka mera zbliževanja med zakonodajalcema, vendar pa obstaja kar nekaj razlik, kar zadeva harmonizacijo oziroma ambicije glede harmonizacije, tako v smislu kriterijev, glede teh kvalifikacij, kot tudi vsebinske zaščite pravic eh, upravičencev. Kar zadeva sprejem oziroma direktivo o pogoji za sprejem, delo v svetu kar dobro napreduje in prečakujemo, da bo svet sprejel vsaj delni splošni pristop v sredo ta teden. Potem pa pričakujemo, da se bo trialog prečel čez nekaj tednov. Če povzamem z osebinskega vidika, mislim, da vlada kar visoka mera konvergence med institucijami, je pa vseeno tudi tu kar nekaj razhajanj, sploh kar zadeva časovnico mm, v smislu dostopa do trga dela, pridržanja mladoletnikov in pa tudi nekaj drugih ukrepov vezanih na sprejem v kontekstu sekundarnih premikov. Kar zadeva uredbo o azilnih postopkih, tu je napredek nekoliko počasnejši zaradi kompleksnosti in eh, same obsežnosti tega inštrumenta. Delo v svetu je vendarle odlično napredovalo tekom estonskega predsedstva in zdaj smo blizu zaključka druge obravnave na podlagi kompromisnega predloga predsedstva. Osredotočali smo se predvsem na določbe, ki zadevajo varne tretje države, upoštevajoč tudi usmeritve, ki smo jih prejeli strani sveta junija letos. Pričakujemo, da bodo pogajanja v svetu zaključena nekje do pomladi prihodne leto. Kot ste dejali sami, nekoliko dlje je trajalo, da je parlament sprejel svoje stališče, ampak kot rečeno, osnotek poročila naj bi bil sprejet do konca letošnjega leta. Dublin zdaj. To je bil najtežji od vseh dosejev. Prva obravnava v svetu je že upravljena na tehnični ravni. Potem je bilo tudi kar nekaj razprav in eh, bilateralnih sestankov tekom preteklega leta, pogosto na zelo visoki ravni in verjetno ni nobena skrivnost, da je tisto, kar je bilo še posebej počutljivo za nekatere države članice, vključevanje obvezne premestitve. To je znani predlog o premestitvi prosilcev za azil, ko se preseže določen prak. Kot veste, je parlament mandat s tem v zvezi že sprejel in mislim, da je dokaj jasno, da je časovnica glede morebitnega dogovora o komponenti solidarnosti te reforme zaenkrat še dokaj nedorečen element, vse kar zadeva časovnico in kar zadeva obliko. Kar zadeva okvir za preseljevanje, svet je prejšnji teden dosegal dogovor in parlament je prav tako potrdil svoje stališče konec oktobra, zato pričakujemo prvi trialog 13. decembra. Zopet tudi tu je prišlo do pomembnega zbližanja med institucijama, kar zadeva potrebo po takšnem okviru in kar zadeva tudi razmišljanje, da naj to temelji na dvoletnih načrtih, da se vsake dve leti torej pripravi načrt. Pa še vedno obstaja kar nekaj pomembnih razhajanj med svetom in parlamentom, kar zadeva samo ambicioznost tega projekta in tudi kar zadeva metodo, ki naj bi jo uporabili za potrditev teh načrtov. Svet se bolj nagiba k sprejeti z izvedbenim aktom parlament, eh, sveta, parlament pa se bolj nagiba k delegiranemu aktu. Zadnji predlog, torej seznam varnih držav, pogajanja o tem so v bistvu da zamrznjena na podlagi predloga komisije o uredbi o azilnih postopkih ki dejansko prevzema vsebino omenjenega predloga. Torej, kot vidite, razprava predstavlja kar veliki izziv zaradi kompleksnosti, ampak vseeno smo dosegli kar pomemben napredek pri številnih dosejih. Par besed zdaj o medsebojnih povezavah med temi dosjeji. Kot rečeno, te povezave so številne. In pomembno je najprej izpostaviti, da komisija meni, da je potrebno vse te predloge sprejeti, če želimo celovito reformo CS-a. Tako da gre bolj za časovnico, kot pa izbiro posameznih. Eh, političnih usmeritev. In sedaj še ena praktična zadeva. Eh, in sicer zagotavljanje doslednosti med temi predlogi in skrb za to, da se ta doslednost ohranja tekom pogajanj z ostalimi institucijami, predstavlja kar velik praktični izziv za komisijo. Nekoliko arbitrarna odločitev je bila sprejeta pred 15 leti, namreč da se posamezni elementi azilnega sistema rešujejo z, z različnimi inštrumenti. To ni najbolj logična porazdelitev, včasih je dokaj arbitrarna ta delitev in to nas še vedno pesti na nek način. V praksi to pomeni, da se zelo redno sestajamo na ravni ekspertov, ki se ukvarjajo s posameznimi dosjeji in na ta način zagotavljamo to doslednost med eh, temi dosjeji. Kar zadeva zdaj vsebino, izpostavil bi par ključnih točk, kjer je ravno ta doslednost in kjer so te medsebojne povezave izredno pomembne. Najprej bi izpostavil naslednje. Kar zadeva sekundarne premike, to je še posebej pomembno z vidika dublinske uredbe torej ure, in pa uredbe o sprejemu in postopkih, manj v zvezi z kvalifikacijami. In uh, vse to naj bi vzpostavilo enoten okvir, ki določa jasne obveznosti prosilcev, da v prvi državi članici, v katero prispejo, opravijo določene postopke in tam ostanejo, potem so tu tudi določene posledice, ki izhajajo iz dejstva, da prosilec za azil potem lahko odide iz ene države članice v drugo, tako v postopkovnem smislu, kako tudi v smislu sprejema. In potem tu razjasnimo tudi obveznosti, ki jih nosijo države članice z namenom preprečevati to vrstne sekundarne premike. Tako da pogajanja morajo vedno upoštevati dejstvo, da gre za vprašanja, ki jih urejajo sočasno vsi ti različni inštrumenti. Še en primer, kjer vladajo jasne povezave med temi inštrumenti, zadeva obravnavo mladoletnikov, še posebej mladoletnikov brez spremstva in pa druge osebe s posebnimi potrebami iz vidika sprejema oziroma postopkov. Eh, posebej relevanten primer, na primer, je institut skrbništva, ki relevanten pri vseh štirih instrumentih, pa naj gre za mandat skrbnika, hitrost, s katero se ga imenuje, njegova usposobljenost, število mladoletnikov, za katere lahko nosi odgovornost posamezen skrbnik. In še en takšen primer, naprimer, je medsebojna povezava med novim mandatom agencije in pa zakonodajnim okvirjem agencija ima zdaj naprimer tudi izrecen mandat, da poroča o razmerah v posameznih državah izvora in to ima seveda potem neposreden učinek na to, kako se uporablja uredba o mm, kvalifikacijah v posameznih eh, primerjih. Potem, kar zadeva varne države izvora in varne tretje države, tu ima komisija možnost, da od agencije zahteva naj izvora, zbere informacije, ki so relevantne za odločanje o tem, ali naj se neka država uvrsti na evropski seznam varnih držav izvora oziroma varnih tretjih držav. Potem, če se ozremo nekoliko naprej. Kot ste sami dejali, gospod predsedujoči, jasno je, da 18 mesecev po sprejetju teh predlogov danes stojimo v zelo različnih vodah, kar zadeva posamezne inštrumente. In sveda bo trajalo še kar nekaj časa, kar zadeva sprejetje teh eh, inštrumentov, sploh eh, dublinske uredbe in pa uredbe o azilnih postopkih zaradi same vsebine in kompleksnosti. Obenem imamo dva inštrumenta, kjer pa smo se v veliki meri že kar dogovorili glede vsebine in sicer gre za agencijo in pa Eurodac. Stališče komisije bi bilo škoda, če ne bi zdaj uspeli izkoristiti prednosti, ki jo imamo s tem, da smo že dosegli dogovor glede bistvene vsebine, ki lahko pomeni kar nekaj operativnih prednosti na kratki rok. Zdaj imamo močno ukrepen mandat za agencijo z ukrepenimi viri. In tu so tudi določene posledice, ki bi lahko okrepilo podporo, ki jo agencija lahko nudi državam članicam. Enako velja tudi za uredbo Eurodac, po mojem mnenju. Tudi ta bi se lahko že začela izvajati v boju proti nezakonitemu preseljevanju in eh, boljši podpori organom pregona. In zato smo 27. septembra, ko smo sprejeli dveletno poročilo o Evropski migracijski agendi, eh, takrat je komisija so zakonodajalce pozvala naj nadaljujo z delom, da naj zaključijo s političnim dogovarjanjem glede teh dveh inštrumentov, upoštevajoč seveda, da vidiki, ki jih bo še potrebno potem spremeniti oziroma dopolniti, eh, glede na celokupen dogovor lahko ostane odprti, ampak da bi vendarle bilo škoda, če ne bi koristi teh dveh inštrumentov lahko koristili že prej. Hvala lepa. Hvala za te obrazložitve glede posameznih dosejev, pa tudi glede številnih medsebojnih povezav, na kar se bodo kolegi lahko navezali. Uh, najprej pa besedo dobi predstavnica predsedstva, gospod Birgit Ljus. In uh, hvala predsedstvu, ki nam pomaga pri številnih teh dosejih. Če nam lahko torej podate vaš eh, upogled v situacijo, 7 do 9 minut recimo, potem pa sledi razprava. Izvolite. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani predsedujoči, spoštovane članice in člani odbora Libe. Mislim, da sem lahko relativno kratka, kajti komisija je, mislim, da podala zelo natančen pregled stanja najpomembnejše teme, ki še ostajajo odprte ali pa ki smo jih že obravnavali, je komisija tudi že omenila. No, najprej se zahvaljujem za to povabilo na današnji sestanek. Hvala tudi nam tu omogočite, da podamo kratek pregled našega dela in eh, predvsem, da poskrbimo za doslednost vseh teh inštrumentov v novem evropskem medeljnem sistemu. Kot je dejal naš minister v svojem nastopu pred tem odborom Julija, je glavni cilj našega predsedstva ta, da dosežemo čim večji možen napredek, kar zadeva posamezne dosije v okviru te reforme. In sicer na podlagi dela, ki ga je opravilo že predsedstvo pred nami oziroma predsedstva pred nami, eh, nadaljujemo z delom pri vseh zakonodajnih predlogih v tem svežnju. Štirje mandati so že potrjeni in sicer že pod malteškim in našim predsedstvom, kar nam omogoča začetek pogajanj o teh dosegih z Evropskim parlamentom. Prav tako upamo, da bomo uspeli sprejeti še peti mandat glede direktive o pogojih sprejema in sicer eh, upam, da kar se da k malu, kot je Steven dejal, računamo že na to sredo. Kar zadeva doslednost med temi dosjeji, ja, to je kar veliki ziv, ampak vendarle upam, da nam je uspelo ohraniti razmišljanje, da karkoli se že dogovorimo, mora biti življensko, izvedljivo in mora skrbeti za doslednost med temi dosjeji. Kar zadeva eh, pristop, ki mu je sledilo malteško predsedstvo, mm, šlo je za tematski pristop, ki je že identificiral ključne eh, elemente, ki zahtevajo dodatno pozornost ob nadaljevanju dela na teh dosjejih. Eh, mi seveda vse zbudno spremljamo zadevo tudi na splošnejši ravni in skrbimo za to, da imamo sistem zastavljen tako, da so posamezni dosjeji med seboj ustrezno usklajeni. In to seveda pomeni, da se morajo strokovnjaki iz različnih dosjejev ustrezno med sebojno posvetovati, sodelovati in tu moram reči, da tudi zelo dobro sodelujemo strokovnjaki komisije na to temo. Če dam primer, in to je tudi izpostavila sama komisija, vprašanje zastopnikov in skrbnikov, o čem je govora v številnih dosjejih, svet vsega, kar skrbi za to, da vzpostavimo nek holističen sistem, kjer ima mladoletnik skrbnika od trenutka, ko zaprosi za azil v EU, pa do 18. leta starosti, ko ne potrebuje več eh, takšnega skrbnika. Še ena zadeva, ki jo je parlament izpostavil, kar zadeva mandat sveta, in sicer, da gre še vedno za delne splošne pristope, kot jim mi pravimo. To se morda na prvi pogled zdi slabo, ampak eh, ni. V bistvu je to neko orodje, ki nam omogoča oziroma nam pomaga pri tem, da skrbimo za doslednost med temi doseji. Eh, v vsakem predlogu imamo določbe z navskrižnimi eh, sklicevanje na druge predloge v tem svežnju in na ta način ohranjamo oglate, oklepaje v besedilu, v smislu, da ne želimo posegati v razpravo pri drugih eh, dosjeh in te medsebojne povezave eh, bomo obravnavali potem eh, naknadno, ko bodo ostali dosjeji prišli do bolj dovršene faze. Jasno, to ni idealna situacija, ampak obenem je pa tako, da na ta način vendarle skrbimo za doslednost med dosjeji in eh, Na koncu bomo lahko na ta način v situaciji, ko bodo vsi elementi ustrezno preverjeni in obravnavali. Zdaj, kar zdaj nekaj podrobnosti glede teh sedem predlogov, glede Dublinske uredbe, predhodna predsedstva Slovaško in Malteško sta razvili kar pomemben napredek in smo tudi premostili pad pozicijo glede delitve Eh, bremena solidarnosti in tako naprej. Nek napredek je bil dosežen v teh medsebojnih posvetovanjih, ampak premalo, da bi lahko že govorili o dogovoru v svetu. Estonsko predsedstvo sicer se zaveda, kako velika in težka naloga je bila doseči to v bilateralnem dogovarjanju z vsemi državami članicami, zato zdaj dobro razumemo, kje so problemi in kje morda je tista srednja pot, v svetu, ampak vendarle bodo potrebni še dodatni dogovori in v preostalem času našega predsedstva bomo še naprej sodelovali z našimi partnerji v parlamentu in drugot. Eh, zdaj, ker zdaj pa sam konsens, mislim, da naj bi do tega prišli v prvi polovici leta 2018. Ker zdaj Evropsko zilno agencijo eh, ne bi zdaj šla v podrobnosti, kje stojimo pri tem dosegu, kajti vse to je že bilo povedano. Upamo pa, kot predsedstvo, da bomo rezultat naših pogajanj s parlamentom lahko predložili koreperju dokaj k malu eh, in potem seveda sklici na ostale dosjeje CS mm, ostajajo in so seveda predmeč nadaljnjih dogovorov. Tudi Eurodaka najprej hvala parlamentu, menimo, da nam je uspelo doseči dobre rezultate za enkrat, kar zadeva ta dosje v trialogu. In seveda, za naše predsedstvo bi bilo zelo pomembno, da dosežemo kar se da velik napredek v naslednjih treh tednih. Torej, če tudi so določena vprašanja, glede katerih svet nima mandata in eh, bomo to verjetno prepustili prihodnemu predsedstvu, pa upamo, da bomo lahko vseeno pogajanja zaključili na podlagi obstoječega mandata. Kar zadeva eh, prenovitev direktive o pogojih sprejema, trenutno stanje ste že slišali, kakšno je, upamo pa, da bomo že to sredo lahko potrdili mandat za trialog in da potem začnemo s trialogi, čim prej bo to le mogoče s parlamentom. Kar zadeva v okvirno uredbo o, oziroma uredbo o okvirju za preseljevanje, 15. novembra smo potrdili mandat sveta in zelo nas veseli, da lahko opravimo prvi trilog že v mesecu decembru, potem pa bodo naši bolgarski kolegi nadaljevali s pogajanji prihodnje leto. Glede uredbe o kvalifikacijah, tu ponovno trilog je v teku. Omenjeno je že bilo, da je naš mandat le delen. V bistvu se te tematike niti še nismo lotili, ampak vendarle glede mandata upamo, da bo to sredo eh, mandat še nadalje okrepljen z definicijo družinskih članov. Tako da upamo, da bomo do takrat imeli dovolj gradiva potem za nadaljno razpravo. No in tu upamo, da bomo ob še dveh političnih trilogih in potem nekaj tehničnih sestankih lahko dosegli kar se da velik napredek in da bomo pod streho spravili čim več odprtih vprašanj, je pa dejstvo, da bo to zahtevalo še nadaljevanje razprave tekom bolgarskega predsedstva. No in potem na zadnje še, kar zadeva uredbo o zelenem postopku. Res je, gre za zelo tehnično, za zelo kompleksno zadevo. Prvo obravnavo smo uspeli zaključiti šele septembra letos. Takoj smo potem začeli s pogajanji na podlagi drugega predloga predsedstva. S tem nameravamo zaključiti do konca našega predsedstva, torej v začetku decembra bomo zaključili drugo obravnavo v svetu, ampak seveda bo to zahtevalo še dodatno delo in eh, žal zaenkrat še nimamo mandata, na podlagi katerega bi lahko začeli s pogajanji s parlamentom, vsaj pod našim predsedstvom ne. Ampak eh, mislim, da vendarle lahko upamo, da bodo šle stvari kar, eh, kar hitro naprej. in to mislim, da je tudi to z moje strani. V vsakem primeru izziv je kar velik, a naš namen in naš cilj pa je, da dosežemo čim večji napredek in da ne pustimo nobenega, da se je ne dotaknjenega. Hvala lepa. Ja, seveda ne bomo pustili v nemar nobenega doseja. Lahko pa seveda uporabimo še kakšno sopomenko za te težke to sjeje. Hvala lepa za to. To je verik svežen dosjejo. Smo pa zelo pozorno prisluhnili. Tako, sedaj pa nekateri od poročevalcev, ki so tukaj. Se pravičujem, da je to ob 15. uri ponedeljek popovdne. Žal ne morete vsi biti tukaj. Ceni pa, da ste nekateri od poročevalcev tukaj. torej dobili boste priložnost, da podate svoje mnenja. Dal pa vam bom besedo po vrstnem redu. Začenja Birgit Cipa, prosim. Hvala lepa, predsednik. Zelo zanimivo je bilo spremljati tako komisijo kot svet, kar se tiče njunih obrazložitev. Da, doseji so občutljivi, celoten svežen, so težavni, kompleksni, veliko je različnih mnen. Vemo, to tu v parlamentu in še prav posebno v našem odboru. Ampak, prostite, vseeno smo pripravili naše stališče. Sedaj pa, po več kot leto in pol, komisija, to se zahvaljujem, je to omenila, vstajajo vsaj še trije dosjeji, kjer ni stališča sveta. Nič nimamo. Torej, ne govorite mi, da je to težavno, to vemo, ampak vseeno nam je uspelo pripraviti stališče. Naj nadaljujem s tem, da povem, da razumem, da je še prav posebno svet pripravljen dokončati EASO in Eurodac. Tis pa imam, da če se bomo strinjali, glede obeh dosejev, da bo apetit na strani sveta, da nadaljuje in resno dela pri drugih dosejih, se zmanjšal. In to bo to. Potem pa istočasno, zaradi teh razlogov, ker so ti dosedi tako težani in ker smo tudi v parlamentu že imeli različna stališča in sama osebno ne maramo vseh točk dogovora, ki smo ga dosegli. Vseeno pa, sedaj, ko imamo ta stališča, moram zaupati vsem poročevalcem v Evropskem parlamentu, glede teh dosejev, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da se bodo borili za stališče, glede katerega smo se dogovorili. Poleg splošne izjave, ki mislim, da ne veča apetitov v svetu za druge doseje, če se dogovorimo o Eurodaku in Aziji, pa naj izpostavim, da bi v naši skupini se želeli boriti za stališče, ki smo ga sprejeli tukaj v Evropskem parlamentu to, naprimer, ne samo za obdobje hrambe, ampak tudi za obdobje hrambe, to je stališče sveta in zato se moramo boriti. Tako da, torej, ne pozabimo, če bomo pod bolgarskim predsedstvom začeli in morda podali predlog glede najpomembnejšega predloga, kot je Dublin poleti 2018, kaj se bo zgodilo potem, bojim se, da bomo šli na naslednje volitve pa sprememb v evropskem azilnem sistemu ne bo. In še zadnja politična izjava. Vem, da niso vse države zadovoljne. Komisija mislim, da je nakazana, da moramo imeti Eurodac in EASO, da bi naredili, da bi napredovali, da bi zadovoljili nekaj držav članic in da bi zato na koncu potem lahko imeli končno reformo, ker je vseh dosejal. Vendar pa ne pozabimo, Strinjali smo se že z dogovorom v Turčijo. Eden od namenov je, da bi pridobili nekaj časa, da bi vse države pripravile tako to, kar lahko postorimo skupaj s tretjimi državami, pa tudi kar lahko pač storimo interno, tukaj znotraj v EU. Tega napredka ne vidim. To, kar lahko storimo, smo storili, mi smo dosegli napredek pri dosejih. Moramo se boriti in stajati pri naših stališčih, svet pa mora sedaj odgovoriti na vprašanje, zakaj hudiča ne morejo pripraviti vsaj skupnega stališča, ki bi potem bil predmet pogajanj. Hvala lepa, iskriv začetek celotne razprave. Se znam govornikov, tako da boste vedeli, kdaj ste. Dovolj časa imamo, kar zamite si čas, to je zelo pomemben dosje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 Het parlement heeft er evenwel iets volledig anders van gemaakt. Het is nu een mechanisme van de gedwongen hervestiging geworden. Het parlement is spremenil stvari. Zato se da je to postal obvezujoč mehanizem. Žal pa morajo države članice sprejeti 100 tisoče prosilcev za azil vsako leto. To razpravo smo imeli tudi v kontekstu vizumskega zakonika. Nekaj tudi humanitarnih vizumov in pred nekaj dnevi je svet dejal, da se ne bodo več pogajali o tem besedilom. Pika. Vprašanje torej z moje strani je, kakšno je stališče držav, kar se tiče obvezujočnosti tega mehanizma. Pričakujete podobno kot eh, pri vizumskem zakoniku? Hvala lepa. Cecilia Wikström da dejali ste, da boste prišli kasneje, tako da niste slišali vsega, kar je dala komisija na svet. Gotovo pa vas bodo o tem obvestili. Vam bodo povedali, če boste spregovorili o čem, kar je že bilo rečeno. Hvala lepa, predsednik, hvala vsem. Hvala lepa sodelavcem, tudi iz pogajalske skupine v Dublinu. Hvala lepa za zgodovinski dosežek in dobro delo da smo uspeli združiti pet skupin v parlamentu, ki predstavlja več kot 220 političnih eh, strank v Evropi. Se mi zdi pa neverjetno, da 28 ministrov sveto ni zmoglo pripraviti skupnega stališča. Bom pa to ponavljala, dokler stališča sveta ne bo. Mislim, da smo odlično sodelovali, naj vas spomnim, vse na odlično podporo, ki smo jo pred dvema tednoma dobili na plenarnem zasedanju, ko je bil mandat Libe postavljen pod vprašaj. To so bili težki dnevi, ko sem se morala zauzemati za naše stališče. Vendar pa, pritisk je bil velik, pa nam je uspelo. Sedaj imamo dvotretinsko večino, parlament je popolnoma enoten, ima veliko večino. Zato je tako pomembno izpostaviti, da morajo države članice pripraviti skupno stališče iskati. Morajo dogovor. Kmalo bomo 2018, 14, 15 mesecev še imamo te mandato za pogajanje v zakonodaji. Če bo svet še okleval in iskal neko soglasje v Dublinu, potem jasno ne bo možnosti začeti s pogajanji ali doseči dogovora. Začenjam verjeti, da je to točno to, kar si svet želi želijo, si vedno znova nam ponavljati, da je nemogoče najti skupno stališče. Vendar pa državljanom to ni všeč, to je jasno. 70 odstotkov državljanov EU želi, da EU kaj stori glede migracij. Pika. Vem, da je to neprijetno za svet, kajti seveda je laže ministrom o lahkotnem vzdušju spravljati na sestanke, kot pa praviti sistem, ki je ponoma pokvarjen. Da pa ni potrebe po soglasju. Morali bodo glasovati po kvalificirani, po načelih kvalificirane večine. In če bi predsedcom bilo dovolj pogumno, bi morali to izpostaviti. Nikakor soglasje dosegne ne bodo. 4-5 držav vemo, si ne želi ničesar. Tako da pozabite na to soglasje in iščite večino. To morate storiti. Naj vas spomnim, da smo na glasovanju v Strasburgu, Estonci, Hrvati, Litvanci, Bolgari, Slovenci in Romunci, Romuni dali dvotretinsko podporo mandatu in polski delegaciji tudi bila, so bile razmere 50-50. 50 odstotkov polskih kolegov je glasovalo za mandat, 50 pa ni. Pa, polsko, pa na polsko zelo resno kažem s prstom v zadnjem trenutku. Torej, ne kažemo več eh, s prstom na države članice, da so storili to ali ono. Če svet zdaj ni pripravljen storiti tega, bi morali razmišljati o mandatu za začetek pogajanj. Svet bi lahko bil malo bolj odprt in skušal poiskati navdih v stališču, ki ga imamo mi. Vse pet različnih skupin je v svetu. Morda bi naše stališče lahko bilo kompromisno. Poskušajte to prodati, tako pa boste zadovoljni na koncu. Vsa poročila o skupnem azilnem evropskem sistemu, z izjemo Evropske agencije za azil, morajo biti obravnavani svežno. In to še enkrat povem tukaj, to sem že storila. Zakaj? Zato, ker ne moramo doseči dogovora samo o delih svežnja. Vse skupaj je povezano med sabo in jasno je, da ne moramo sprejeti, da je svet pripravljen se premakniti samo glede določenih elementov svežne, kot je Eurodac. Tega bi pa radi imeli. Ne želijo pa si premiko pri Dublinu in ostalih elementih. Sem še vedno optimistka. Še vedno mislim, da je politika umetnost mogočega. Pripričana pa sem tudi, da če bo obstajala politična volja, lahko. Zaključimo. Vendar pa potrebujemo politično voljo strani sveta. Res, morali bodo pokazali neko politično voljo, prezemanje odgovornosti, sicer bo naše delo popolnoma za manj. V demokraciji nikoli ne bodo vsi zadovoljni. Če obstrukcionisti vedno znova imajo možnost podajati veto na vse, potem ne bomo prišli nikamor. Zato moramo nesporazume razrešiti glasovanje. To se posod po družbah dogaja in svet mora to priznati. In to storiti preko slej. Tako, sedaj pa vam vračam besedo, predsednik. In resnično upam, da je svet danes pozorno prisluhnil. Pa ne samo to, da bo prenesel to sporočilo, da smo že malo siti vsega skupaj. Oh, um, to je zelo jasno sporočilo. To lahko predsedstvo sporoči naprej. sedaj pa okvir preseljevanja. Poročavka Alin Björk, prosim. Uh, Hvala lepa. Kolega sta bila popolnoma jasna, odločna pri stališčih. Naj to pač povem tudi sama, kot poročavka za okvir preseljevanja. Si želim že pogajan 70. loga 13. decembra, vendar pa, kot je že bilo rečeno, smo zavezani, da se skupaj obravnavamo v svežnju. Mislim, da smo zelo zavezani azilnemu svežnju, tudi v smislu, da se želimo doslednosti. Vse to jemnemo zelo resno. Moramo imeti polno delujoč azilni sistem. Brez vseh delov, vseh elementov ne bomo imeli uspešno delujočega sistema in potem nam bo spodletelo. Nam. Spodletelo bo tistim, ki so nas izvolili. Zelo nas skrbi blokada pri davljenski uredbi. To je nekaj časa ne moramo sprejeti, da napredka pri tem ni. Cecilija je to že dejala, mi pa to ponavljamo. Zelo smo zaskrbljeni. Ko pravim doslednost, to vedno znova slišim, vendar pa mislim, da svet ni dosleden. Mi smo. Sistema nimamo. Svet pravi, da lahko nadaljujemo s tistimi deli, s katerimi hoče on nadaljevati. To je za njih doslednost, po našem mnenju pa to ni. Ni dobro, če napredujemo samo pri Eurodaku, kjer sem tudi pričakal senci. Vidim, da se pogajanja odvija zelo hitro. Imamo sestanke v desetih zvečer, to ni težava, vendar pa težava je, če ni zaveze, da bi imeli polno delujoč azilni sistem. Za tak postopek nisem. Nisem za to, da napredujem pri enem doseju, za katerega se zauzema svet, to bo potem zmanjšalo apetit pri drugih dosegih, tako da nas mora to skrbeti. Veselim se torej napredka sveta pri drugih dosegih, da bomo imeli proces in sistem, ki bo na koncu dobro deloval. Hvala lepa, spet zelo jasno sporočilo. Sedaj pa Sofija Intfeld, poročavka za pogoje sprejema, za prenovo tega prosim. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa predstavnikoma komisije in sveta. Seveda, samo prenašata sporočila v imenu političnih gospodarjev. Posebno. Popolnoma se strinjam s tem, kar so trije predhodniki že dejali. Neverjeten kontrast je med zelo, zelo, zelo počasnim napredkom ali ničnim napredkom glede uradne zunje politike na EU ravni in neverjetno hitrostjo, s katero svet lahko sklepa sporozume z diktatorji in drugimi neprijetnimi režimi. Izjava s Turčjo je bila sprejeta zelo bliskovito. Na starišče sveta 75 pa čakamo že leto in pol. To se mi zdi smešno. Države članice namenjajo stotine milijonov evrov, celo milijarde evrov propadljen državam in diktaturam, režimu, ki zatirajo, brez težav. Ne moramo pa doseči napredka pri azilni politiki, ki mimo glede že obstaja. Države članice samo, je samo ne izvajajo. In to, kar počnemo tukaj, je zato, da bi izboljšali sistem in potem upamo, da bodo države članice izpolnile svoje zaveze. Kaj ti države članice v bistvu kršijo pogodbe? Torej, kršijo azilno politiko, delajo pa se, da še vedno gre za eh, soglasje, ki je potrebno pri glasovanju. Tega pogodba ne pravi. In najslabše je, da tako puščate popolnoma državljane na cedilu. Kot je Cecilija dejala, ljudje pričakujejo, da bo EU prinesla, pokazala rezultate. Parlament to počne, komisija tudi, nacionalne vlade pa tega ne počnejo. Popolnoma jasni bomo. Kdo je kriv? Nacionalne vlade. Puščajo svoje državljane. In zakaj? Ker se jih bojijo. Veste kaj? večina, velika večina evropejcev je zelo pripravljena sprejemati begunce in imigrante. Vse, kar želijo vedeti, je dvoje. Prvič, da bomo zmogli obvladati razmere. Veste kaj? Da, bomo zmogli. Smo najbogatejša, najbolj napredna in to sem že dejala struktura na svetu. Več kot pol milijarde državljanov nas je. Nam to lahko uspe? Da, ampak to moramo pokazati državljanom. In drugič, želijo vedeti, da prihod migrantov ne bo na noben način vplival na njihove možnosti, priložnosti in pravice. In seveda imajo pravico do tega. Prav imajo. Nacionalne vlade pa bi morale poskrbeti, da bodo imeli dostop do zaposlovanja, zdravstvenih storitev, stanovanj in tako dalje. Torej, ostajamo to, ta cirkus. Vidim, da države članice oklevajo, po drugi strani pa so hektični, kar se tiče outsourcinga azilne, za azilno politiko in gradijo trdnjavo Evropa. To je samo fasada, to je cirkus, to ni pristno. Trdba Evropa ni pristna. Torej, nehamo tratiti čas s tem, pripravite pripravimo skupaj očinkovito azilno politiko, ki bo tudi v skladu z našimi načeli. In končno. Kar se tiče pristopa glede svežnja, se strinjam z drugimi. O tem bomo glasovali kot o svežnju, druge poti ni. Naj pojasnim, svežen ne pomeni, da se bomo prilagajali na vzdolj, da bomo niževali standardov. To pomeni, da bomo pripravili azilno politiko, ki bo tako učinkovita, humana in v skladu z našimi standardi. Hvala. Jean Lambert, Jean Lambert. Hvala lepa, predsednik. Seveda, strinjam se z večino tega, kar so kolegi dejali. Skušam dobiti pregled nad celotnim postopkom. Če se si pravzaprav želijo države članice, konec koncev, mislim, da je to še vedno precej nejasno v tem celovitem svežnju. Da, seveda obstajajo težave, ki jih je potrebno še popraviti, vendar pa kot smo slišali, ne smemo nižati standardov. In tudi države članice imajo zelo veliko določb, ki bi jih rade dodale. Sveda si želimo izboljšati razmere za države članice, še prav posebno pa za prosilce. Vprašanje, ali obstaja doslednost, ali države članice prepoznavajo, da je kaznovanje sekundarnih premikov raje kot spodbujanje ljudi, da bi spremenili Dublinsko uredbo in da bi sistem dobro deloval, da bi morali imeti pošteno, učinkovito, učinkovito delujoč, pošteno in pošten in učinkovito delujoč sistem. Kar se tiče dobrega upravljanja, ne vem koliko države članice čutijo solidarnost. Doslednost je o tem, kako naprimer obravnavamo mladoletne brez spremstva. Operativne vidike tega, kar že imamo, operativne vidiki pa so strašni. Veliko mladih, ki bi se lahko pomaknilo prej, tega ne morejo, ker države članice nič ne storijo. Nisem prepričana, da bi več odgovornosti EASI ko imamo sistem, ko še ne vemo, kakšne bodo spremembe, ne bi bilo pametno. Kot je bilo v predlogu komisije, bo potrebnih več virov za jaso, to vemo. Vemo, da tega ni v trenutnem predlogu proračuna. Vemo tudi, da je težko zahtevati da bi prišlo do znatnih sprejem, če ne vemo, kakšna bo zakonodaja, ki bo potem uveljavljena. Kar se tiče solidarnosti med državami članicami, pa me zanima, ali svet meni, da se ta veča, ali pa smo še vedno pri manjšem številu držav članic, ki ne želijo delovati solidarnostno z drugimi, ki ne želijo, te, si ne želijo tega celovitega enotnega sistema. Če je tako, mislim, da vemo, katere države so to in mislim, da bi potem morali to jasno povedati, da bomo lahko s kolegi bolje sodelovali in kaj spremenili na terenu. Kot so dejali ostali, bodo potem tiste države članice spoznale, da ljudje na terenu želijo si spremem, kot je bilo v preteklosti to že izvedeno. Hvala lepa gospa Winberg. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa tudi komisiji in svetu. Zelo zanimivo poročilo je to bilo. Moram pa reči, da imam sedaj več vprašanj, kot sem jih imela prej. Veliko je potrebno še postoriti, veliko vprašanj rešiti. Slišali smo, da je to politično pomembno vprašanje. To je res v naših državah članicah, še prav posebno tistih, ki bodo imeli uveljavljene te kvote, bo to zelo, zelo pomembno vprašanje pred volitvami, še prav posebno na švedskem. Komisija je govorila o harmonizaciji, tem ne bom govorila, harmonizacija pogojev in zahtev, naprimer. Katere države članice bodo pa tista začetna točka? Bodo to romunski ali švedski pogoji? Zelo velika razlika je. In kar se tiče Dublina 5 in premestitve. Na švedskem smo sprejeli veliko beguncev. 100 tisoč jih je na poti na Švedsko. V tem trenutku bomo to tudi upoštevali. Kje bodo tiste kvote? Bo Švedska torej imela dodatno breme, poleg teh oseb, ki jih že imamo, teh obvezujočih kvot. Potem tega ne bomo, ne, ne bomo zmogli. Veliko je odprtih vprašanj. Še vedno mi ni popolnoma jasno, kako bo. Kar se tiče sredstev svet in komisija govorita o držav članicah, ki ne sprejemajo migrantov. Ste razmislili o tem, da veliko držav članic razmišlja o tem, kako bo to postalo pomembno vprašanje za tiste, ki želijo zapustiti EU. Nekatere države si tega ne želijo. Vas ne zanima, kaj ljudi mislijo o teh državah? Zanimivo je razmišljati tudi o tem. To bom zelo pozorno spremljala, ko bo Bulgarija prevzela predsedovanje. Hvala lepa. Preden vrnem besedo gospodu Rajanu in kolegom iz estonskega predsedstva, bom povedal še tole. Zelo jasno je pri teh poročilih predsedstva, da ne bomo naštevali držav, da bomo šli v podrobnosti. Torej, ne dvigajmo po nepotrebnem pričakovanju. Politično sporočilo pa je jasno. Vsi poročavci ste o tem govorili. Poročavac za kvalifikacije bi dejal točno to, da je torej vse skupaj svežen in da vidimo kontrast med tem, kar se dogaja med agencijami, Eurodakom in ostalimi doseji. To je popolnoma očitno. Tukaj je velika razlika, svežen mora ostati, ne smemo niževati, nižati standardov. Estonsko predsedstvo upam, da bo prekinilo ta vzorec, sedaj se to ne dogaja še, upam pa, da bo to politično sporočilo podano. In bomo to sporočilo pošiljali tudi še na druge načine, je pa to jasno in največji od teh dosejo Dublin. Sporočilo je popolnoma jasno danes. Veliko izmed nas ima izkušnje, kar se tiče svežnja o azilu. Če bodo države članice se tega procesa lotile in bodo imele podporo voljivcev, ne glede na politiko, potem bo potrebno nekaj storiti. To je, pri čemer smo v tem trenutku. Cenim delo, ki ga upravljajo ljudje. Sedaj najprej gospod Ryan. Morda, če torej. Aha, tole je pa zvonec, da mi povedo, da sem predolg. Torej, morda se boste dotaknili nekaterih teh točk. Veliko jih je bilo zelo očitnih bomo videli, morda boste lahko povzeli vprašanja in odgovorili na nekatere zmenih. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa za vaše posredovanja. Mislim, da je splošno sporočilo zabeleženo. Razumemo, da je za Evropski parlament osvežen. Sam sem pri gospe Vikström začutil neko odprtost, bi morda mandat za agencijo lahko bil viden tudi v drugačni luči. Kar se nas na komisiji tiče, to tudi zelo pozdravljamo. V zvezi s tem, mislim, da bi prednosti novega mandata agencije bili, da bi lahko to uresničili potem že kar kratkoročno, kar se tiče operativne podpore, ki bi agencija lahko dajala državam članicam kar se tiče virov, ki bi jih imela na voljo, in kar se tiče funkcij, ki bi jih prevzeli kot nadzorni organ za to, da zagotovi, da država članice ustrezno izvajajo zakonodajo, kot jo imamo. Kar se tiče svežnja, to smo razumeli. Pripomba morda še glede točke, ki vas je omenilo kar nekaj izmed vas dejstva, da pogodbe zagotavljajo kvalificirano večino glasovanja potem in vprašanje, ali je soglasje sploh potrebno. Nisem politik, tako da prek tega, kar naša institucija ima kot stojišče na to temo, ne morem. Potrebno pa je povedati, da ni presenetljivo, da pri tako pomembnem, skoraj da je eksistencialnem vprašanju da se moramo zelo truditi, da se mora svet truditi, da skuša doseči soglasje med državami članicami. Mislim, da je jasno, da bo izvršljivost tega, kar se dogovorimo, pomembna. Potrebno je skušati doseči, kar se da široko soglasje. Zato ni presenetljivo, da to traja toliko časa in da je tako težavno. Seveda, govorimo samo, sebi, eh, samo po sebi o menih stvarih, ampak to moram izpostaviti. Ne vemo, kako bo v prihodnosti. Čisto zadnja točka. To, kar je dejala gospa Lamberts glede mešanih sporočil, ki prihajajo iz držav članic, kar se tiče standardov. Kakšni točno so standardi in standardi ambicije po harmonizaciji leteh. Mislim, da je to res. Vendar pa mislim, da smo videli in to je dobrodošlo. Precejšnje sprejemanje držav članic logike po več harmonizaciji. To ni univerzalno veljaven zaključek. Če primerjamo stališča držav članic danes in pred letom in pol, potem se ta harmonizacija sedaj veliko bolj sprejema kot v preteklosti. Hvala lepa. Um, Hvala lepa, kaj sem skušal povdariti. Vi ste nam skušali biti v pomoč. Rekli ste, da bi svet moral raziskati, ali obstaja možnost za soglasje, da kvalificirana večina sicer obstaja v pogodbah. Če sem vas prav razumel, bi morali biti čim bolj fleksibilni, glede na to, kako pomembno, kako obsežno je to vprašanje. To ste skušali povedati, kaj ne? Če boste skušali doseči soglasje med državami članicami na tem področju, bomo tu verjetno za vse večne čase. Kolikor sem razumel, vi pravite, da bi morali poskrbeti za določeno mero fleksibilnosti oziroma za nov način razumevanja tega izjemno pomembnega vprašanja. Sem prav razumel? Correct. Ja, to drži. V komisiji se zelo dobro zavedamo, kaj določajo pogodbe, kako naj se sprejema zakonodaja, da potrebujemo kvalificirano večino. Ampak zelo pomembno se mi zdi, da se skušamo vsega skupaj lotiti na tak način, da bomo čim manj razdeljeni. Nikakor ni presenetljivo, da se resnično trudimo za to, da bi dosegli čim širše soglasje, da bi zagotovili čim večjo večino. Glede na to, kako občutljivo je to vprašanje, se mi ne zdi presenetljivo, da je svet tako ambiciozen. Yeah, I, I I Mislim, da sem dojel. Pri Dublinu ni presenetljivo, da se to dogaja je pa zelo pomembno vprašanje, zato potrebujemo tudi nov način razmišljanja, pa tudi soglasje med državami članicami, drugače ne bomo prišli nikamor. Ne vem, kako se vse skupaj prevaja, ampak sam sem tako razumel. Gospa Sipal, postopkovno vprašanje. Ne, gospod predsednik, samo en stavek. Lahko bi se strinjala, da, da je vredno poskusiti doseči soglasje, pritegniti vse države članice. Ampak to smo skušali storiti s trenutnim azilnim svežnjem, ki se ne izvaja. Tako da ta argument vsaj za me ni veljaven. Ja, zato sem nekoliko bolj pedanten. Nekateri ste v dvorani res veterani, ko gre za obravnavanje te zmede, ki jo imamo pred seboj, druge besede ne najdem za opis tega. Številne države so enostavno zanemarjale to vprašanje, ne zavedajo se, da je to posledica tega, da so vsi potrjevali zadeve, za katere so vedeli, da jih ne bo moč izpeljati v praksi. Ampak to res lahko obravnavamo v neskončnost in bomo obtičali tu predsej dolgo. Zato Predlagam, da se držimo te osnovne linije, kot so jo predstavili poročevalci. Hvala lepa tudi komisiji za ta sporočila in za nekaj namigov, kako zadevo čim bolje politično izpeljati. Gospa Luc za predsedstvo. Hvala, predsednik. Hvala lepa tudi vsem članom in članicam parlamenta za podane pripombe. Prvo zadevo, ki jo je treba popraviti, bi rada omenila. Svet ni rekel, da bi morali Eurodak ali Agencijo za azil izključiti iz svežnja. Nikakor ne. Komisija je podala nekaj namigov v to smer. Svet se o tem še ni pogovarjal, samo toliko, da popravim to izjavo, da ne bo prišlo do napačnega razumevanja, da ne boste pod napačnim vtisom. Skoraj da pet mesecev že delamo na teh dosjejih. Nekateri dosjeji dosegajo hitrejši napredek, pri nekaterih dosjejih je lažje doseči sporazum v svetu kot pri drugih. To je nekaj povsem praktičnega. Ni to strateško pogojeno, zakaj zaključujemo te zadeve zdaj. Predsedstvo je želelo doseči hiter napredek pri vseh dosejih, tudi pri Dublinu, tudi pri sklepanju kompromisov. Zato pač velja, da so nekateri dosjeji enostavno bolj kompleksni, bolj težavni. Sklepam, da to razumete, ker tudi vi nimate naprimer mandata pri APR-ju, ker gre za kompleksno vprašanje. Vse se na koncu steka v APR. Izhajamo iz direktive. Imamo 27-28 različnih sistemov, ki jih želimo zdaj poenotiti. Gospa Wimberg je dobro povedala, ko je rekla, ja, kje pa bomo postavljali standarde, katera država bo zgled, ko gre za standarde. To je težavno vprašanje. Upam, da bomo v sredo dosegli mandat za direktivo o pogojih za sprejem. Veliko dela nas čaka, veliko dela smo že opravili in ga bomo še nadaljevali, ampak mislim, da ni nemogoče, da dosežemo dober napredek. Zato se resnično zahvaljujemo tudi parlamentu za zelo dobro delo, ki smo ga opravili skupaj tekom predsedovanja. Ni pa res, da smo se strateško lotili tega, da en dosje skušamo premakniti naprej, ostalih pa ne. Več pripomb ste podali tudi s tem v zvezi. Zanima vas med drugim ali. želi svet priti do točke, ko bo komisija morala omakniti svoj predlog. Ne, mi delamo vsak dan, vsak teden, veliko sestankov imamo. Dela je enostavno veliko, zato je napredek, ki smo ga dosegli, po mojem mnenju, dober. Je pa res, da moramo doseči še veliko napredka. Ne smemo pa zanemariti vsega tistega, kar smo že dosegli, tudi pri drugih dosjejih. Zdaj obravnavamo predvsem zadeve, ki jih še nismo uspeli dokončati, premalo pa podarjamo tisto, kar smo že dosegli. Še posebej, ko gre za izvajanje v praksi, bi rada povdarila, da predlogi komisije niso bili popolni. Verjetno ste do zdaj že dojeli, da komisijni predlogi niso bili popolni. Veliko je bilo nedoslednosti, ki smo jih morali odpraviti, tudi pri tematskem pristopu, tudi pri delu, ki ga zdaj upravljamo. Želimo si, da bi bil sistem delujoč, da bi države članice razumele, o čem smo se dogovorili, da bo ta dogovor razumljiv za vse. Zato se moramo pogovarjati, res so razprave težavne, trajajo dolgo časa, ampak namenjene so temu, da bomo oblikovali boljši sistem, bolj učinkovit, bolj human sistem, ki bo tudi odporen na krize. Zato potrebujemo več časa stalno delamo na tem in tudi stalno napredujemo. Prosim, da tega ne zanemarite ali ne dajete v nič. No, slišali smo to šokantno novico, da komisijni predlogi niso vedno popolni, morda je tudi gospod Rajen na tem nekoliko presenečen. Mimo grede, glede na to, da sem že odnegdaj tu, ne povem, da to ni krivda predsedstva, temveč krivda držav članic, kadarkoli pride do protislovi med dosjeji. Nikar ne krivite za vse Estonijo. Estonija je tista, ki skuša države članice spraviti v red. Vi ste sicer zdaj tu. Imamo pa kar nekaj izkušenih so zakonodajalcev v dvorani in vsi razumemo, kakšne so te tehnične razlike med dosjeji, zaradi katerih pri nekaterih dosjejih dosegamo napredek hitreje kot pri drugih. Upoštevati je treba tudi politične elemente. Gospa Lambert je v zadnjem mandatu pripravila poročilo v zvezi z agencijami. Kar nekaj starešin je tu v dvorani, tudi sam sem eden izmed teh starejših, nikakor ne želim kogarkoli žaliti, ampak nikakor ne želimo spodkopati ali razvodeniti tega političnega sporočila, ki so ga podali poročevalci. Hvala lepa vsem, da ste uspeli priti sem v ponedeljek, ta teden je res natrpan za vse. Hvala lepa poročevalcem, ki ste se oglasili pri teh dosjejih. Bi se pa res rad vsem zahvalil za težko delo, ki ste ga upravili. Mislim, da odbor Libe dela z največjo intenzivnostjo, tudi sekretarjat in vsi člani delajo izjemno veliko, Mislim, da ste lahko zaradi tega zadovoljni. Hvala lepa tudi komisiji, pa tudi vsem ostalim sodelavcem. Verjetno ste opazili, da predsedstvo trenutno obravnava res ogromno število dosjejev, še nikoli jih nismo obravnavali toliko. Politična sporočila, ki smo jih posredovali v današnji razpravi, pa so prav tako pomembna. Hvala lepa vsem za to koristno in tudi odkrito razpravo o azilnem svežnju. Hvala lepa tudi komisiji in predsedstvu. Tako, zdaj pa lahko preidemo na točko 4. Gre za postopek zagotavljanja kršitev proti Združenemu kraljestvu, ko gre za zahtevo za celovito zdravstveno zavarovanje in prosto gibanje. Takoj, ko boste pripravljeni, nadaljujemo. Kolegice in kolegi, že tako ali tako zamujamo, ker smo tudi začeli nekoliko bolj pozno. Predlagam, da kar začnemo z naslednjo točko, par sekund sem dal na voljo tistim, ki so prihajali še v dvorano. Gre torej za vprašanje postopka za ugotavljanje kršitev zaradi celovitega zdravstvenega zavarovanja prostega gibanja. Par informacij. 25. septembra smo povabili Evropsko komisijo v odbor Libe, zato da bi se pogovorili o vprašanju za ustni odgovor, ki ga je vložilo več članov v zvezi z postopkom zagotavljanja kršitev zoper Združeno kraljestvo. To vprašanje ni pravočasno prejelo odgovoru, zato smo uporabili pravilo 134 poslovnika kar pomeni, da mora komisija priti na zasedanje odbora in podati odgovore. Odgovori, ki smo jih prejeli do sedaj, niso zadovoljivi, vsaj neskladno s tem členom. Mi smo želeli povabiti komisarko Jurovo, da poda več odgovorov in pojasnil s tem v zvezi komisarke Jurove. Danes žal ni z nami, pa z nami gospa Marijelen Boulanger, ki je vodja enote za pravice državljanov Unije in za prosto gibanje. Gospa Bolonže, beseda je vaša, tako da nam boste lahko posredovali odgovore. Hvala lepa, gospod predsednik. Nažalost, še vedno ne morem podariti, ali bo komisija sprožila postopek za ugotavljanje kršitev v primeru celovitega zdravstvenega zavarovanja in prostega gibanja, predvsem, ko gre za to zavarovanje v okviru NHS, ko gre za neaktivne državljane. Neaktivni državljani bi morali imeti celovito zdravstveno zavarovanje. Ne vem pa, ali direktiva o prostem gibanju v členu 7.1b natanko to opredeljuje. Ali je povezava oziroma vključenost v NHS nekaj, kar lahko obravnavamo kot celovito zdravstveno zavarovanje ali ne? Ali bi od neaktivnih državljanov morali zahtevati, da sklenajo zasebno zdravstveno zavarovanje? Komisija ta primer še vedno ocenjuje. zavedam se, da vi menite, da ta naša ocena traja predolgo, ampak res bi rada podarila naslednje. Če želimo pred sodišče spraviti dobro temeljen primer, potrebujemo vse argumente in protiargumente, ker jih moramo tudi ustrezno oceniti. Nažalost pa to, to terja od nas več časa, kot smo na začetku pričakovali. Še posebej bi rada izpostavila tri točke. Najprej postopek, potem politični kontekst in tudi vsebina. Glede samega postopka bi rada podarila, da je postopek za ugotavljanje kršitev del širšega dosjeja, ki je povezan s preverjanjem skladnosti britanske zakonodaje z direktivo o prostem gibanju. Scope of the infringement case 2011. več kot sto primerov vprašanja skladnosti smo v okviru komisije izpostavili v odnosu do Združenega kraljestva. Od leta 2009 smo sprožili 27 preiskav v zvezi z izvajanjem zakonodaje o prostem gibanju v Združenem kraljestvu. Spoštovati je treba direktivo 2054 iz leta 2011. 1,4 odstotka vseh pritožb, ki jih prejmemo v komisiji, se nanaša na ta konkreten element. Komisija zdaj aktivno dela na tem doseju, smo v rednem stiku z organi v Združenem kraljestvu, storili smo že številne korake, zato da bi napredovali pri tem doseju. Komisija upravlja, kot rečeno, preiskave v zvezi s tem, kakšne težave se pojavljajo pri izvajanju zakonodaje o prostem gibanju za evropske državljane v Združenem kraljestvu. Tudi organi v Združenem kraljestvu se s tem ukvarjajo. Naj podarim še politični kontekst, ta je pomemben. Postopki zagotavljanja kršitev v Združenem kraljestvu so del širšega bolj dinamičnega dosjeja. Problem se je pojavil že leta 2006, ko so prvič prenašali to direktivo v Združenem kraljestvu, so 19krat spremenili zakonodajni akt, se pravi 1,5 na leto, 11 postopkov sprememb so uložili od leta 2011. Tudi upravne postopke so spremenili, predvsem, ko gre za dejanje navodil uradnikom v Združenem kraljestvu, kako izvajati britansko in evropsko zakonodajo. To vrsta navodila pa so, kot verjetno veste, ključna v postopkih za ugotavljanje kršitev. Postopke za ugotavljanje kršitev smo sprožili leta 2011. Od takrat je sodišče sprejelo pet sodb, v katerih tolmači zakonodajo Evropske unije na področju prostega gibanja. Predvsem gre za pogoje, ki veljajo za prosto gibanje evropskih državljanov. To je povezano tudi s statusom gospodarsko neaktivnih državljanov, predvsem, ko gre za celovito zdravstveno zavarovanje in ko gre za vračanje državljanov. Ko gre za ekonomsko neaktivne državljane, V sodbi s tem v zvezi piše, da je treba popraviti poglobljeno analizo trenutnega stanja, še posebej, ko gre za pismo, ki ga je poslala Evropska komisija in tudi v obrazložitvenem mnenju. Komisija je redno obravnavala ta primer postopka za ugotavljanje kršitev v Združenem kraljestvu. Poleti leta 2017 smo v komisiji opravili več dodatnih posvetovanj, trenutno delamo na ugotovitvah. Še tretja točka, vsebinska. Komisija mora zadevo dobro utemeliti. Predvsem moramo preveriti sodno prakso, ko gre za dostop ekonomsko neaktivnih državljanov do nekaterih storitev. Primer Grej, Dano, Almanovič, Garcia Njeto, potem komisija proti Združenem kraljestvu, ki ga je komisija izgubila in primer Guza, ki ga trenutno še obravnavajo. Komisija je izgubila primer komisija proti Združenem kraljestvu, zato moramo res delovati na trdni pravni podlagi. Kakšen je vpliv te zadnje sodne prakse na zahteve za dostopanje do celovitega zdravstvenega zavarovanja? Države članice lahko ekonomsko neaktivnim državljanom prepovejo dostop do zdravstvenega sistema na nacionalni ravni. Istočasno pa morajo države zagotoviti, da te osebe še vedno lahko bivajo v državi vsaj tri mesece, če izpolnijo določene pogoje, med njimi je tudi celovito zdravstveno zavarovanje. Državljani, mobilni državljani bi zato morali na sorazmeren način prispevati k sistemu za zdravstveno zavarovanje v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče. Kar zadeva Združeno kraljestvo. Vključitev v NHS še ne pomeni celovitega zdravstvenega zavarovanja. Ekonomsko neaktivni evropski državljani sicer imajo dostop do brezplačnega zdravljenja v okviru NHS-a. Evropski državljani se niso dolžni prijaviti v Združenem kraljestvu, zato menijo, da je njihovo bivanje v Združenem kraljestvu zakonito, zato ker izpolnjujejo zahtevani pogoj, to pa je, da imajo celovito zdravstveno zavarovanje preko vključitve v NHS. Ta protislovja je treba odpraviti na trdni pravni podlagi. Če še zaključim ta svoj prispevek, rada bi omenila tudi stališče Združenega kraljestva v okviru pogajanj iz člena 50 v dokumentu o stališču iz junija 2017, pa tudi v zadnji publikaciji o pravnih postopkih iz tega meseca, 8. novembra 2017, Združeno kraljestvo navaja, da ne bo zahtevalo dokazov, da ekonomsko neaktivni državljani imajo predhodno celovito zdravstveno zavarovanje če želijo še naprej stalno prebivati v Združenem kraljestvu. Hvala lepa, gospa Intveld, avtorica tega vprašanja. Poslušala sem ta prispevek in skušala sem si predstavljati, kako se človek počuti, če je evropski državljan, če živi v Združenem kraljestvu, če ima pismo, v katerem piše, da ga bodo deportirali iz države, zato ker ni izpolnil pogoja za celovito zdravstveno zavarovanje. Kako bi se počutili, če bi prisluhnili temu, kar smo ravno kar slišali? Naj se vam to za hip usede v možgane. Ločeni ste od družine, prisiljeni boste zapustiti dom, izgubili boste pokojnino. Odgovor komisije pa je to, kar smo slišali. Gospod predsednik, razumem, da je gospa Bonože samo prenašalka sporočila in jo zato ne smemo ustreliti, ampak to razpravo smo že imeli. Mi smo rekli, da zahtevamo odgovor na politični ravni kot odbor, tako da me zanima, kje je zdaj komisija. Komisarka je zagotovo zelo, zelo zaposlena, ampak lepo prosim, govorimo o 3,3 milijona evropskih državljanov. Evropska komisija jim mora služiti in to je njihov odgovor, resno? Govorimo o ljudeh, ki doživljajo eksistencialno stisko glede svoje prihodnosti, če lahko temu tako rečem. Ali bi prišli do te točke, če bi bila komisija toliko zainteresirana, da bi vsaj prisluhnila? Halo? Mislim, ta odgovor se mi zdi Ne vem, spoh ne vem, kaj naj rečem. Res več ne vem. Sprožili ste postopek za ugotavljanje kršitve pred petimi leti, leta 2012, in še vedno pravite, da preiskujete zadeve, da skušate ukriviti britansko vlado, ker spreminja zakonodajo kar naprej. Strinjam se z vami, da je britanska vlada celotna zmeda, ampak to ne more biti izgovor. Vi ste tisti, ki morate izvajati evropsko zakonodajo. Komisija mora upraviti svojo nalogo ali boste resno zdaj raziskali možnosti, ki jih imate. Mi bomo raziskali možnosti, ki jih imamo, da vas tožimo zato, ker ne izpolnjujete svojo dožnost in ker državljane puščate na cedilu. Ali razumete, kaj govorim? Državljani, ki plačujejo vaše plače, Se upravičujem, gospod predsednik, ampak govorimo o realnih ljudeh z realnimi življenji, katerih obstoj je ogrožen. To je nesprejemljivo. Tu ne gre za strankarsko politiko. Gospod predsednik, sprašujem vas, kaj bo ta parlament storil glede tega. Ne moremo te vaje kar naprej ponavljati, vedno znova. Jezni smo, frustrirani zaradi te komisije, ker ne deluje in ne ukrepa. Kaj bomo storili, predsednik? Kaj bomo storili? Preden dam besedo gospe Lambert, naj potrdim to, kar ste povedali. To je druga razprava s tem v zvezi. Komisarko sem povabil na to razpravo, tako da glede dejstva imate prav. Ta razprava bi morala potekati na višji politični ravni. Z vidika dejstev to drži. Ampak komisarka ni prišla, na sejo, tudi to drži, gospa Lambert. Yeah. I mean, I, I certainly... Zagotovo delim to frustracijo, ki jo je izrazila Sofi. Zavedam se, da se dogaja neka mešanica stvari. Najprej so tu pravila, v zvezi s tem, koliko časa imajo na voljo države članice za to, da se odzovejo tisti, ki ste člani odbora za peticije v parlamentu, veste, da lahko države zavlačujejo v nedogled, če nimajo ustreznega odgovora. Gre pa tu tudi za vprašanje politične odločitve. Ne zgolj pri tem vprašanju, temveč pri dveh drugih vprašanjih. Komisija je storila korak nazaj, namesto korak naprej, zaradi celotne situacije v zvezi z eh, referendumom. Lahko na nek način razumemo to politično igro in tudi politike, ampak kaj to pomeni za ljudi, ki to doživljajo? Oni so se znašli v izjemno težavnem položaju. Obvezno zdravstveno zavarovanje je še posebej pomembno v Združenem kraljestvu, zato ker so zaradi tega ljudje zdaj v stiski, zaradi sprememb v pravilih, o katerih jih ne obveščajo na ustrezen način, zadeve se ne oglašujejo, ni informacij. Tudi mojo pisarno vsake toliko, kdo pokliče, ugotovimo, da se pravila spreminjajo, pa tega nikomor niso povedali oziroma teh pravil ne objavljajo na zadevnih spletnih straneh. Skratka, ljudje vsemu skupaj zelo težko sledijo. Ta odbor bi resnično moral izraziti zaskrbljenost, ker komisija ne ukrepa. Razumem, da želite natančno preučiti zadeve, da želite imeti jasna dejstva, ampak, kot smo že prej slišali, tu postavljamo pravzaprav prav merila za Združeno kraljestvo in tudi za ostale države. Res je, da trenutno obravnavamo Združeno kraljestvo, ki je tako ali tako v posebnem položaju, ker želi zapustiti Evropsko unijo. Obstajajo pa tudi druge države članice, za katere vemo, da je izvajanje direktive o prostem gibanju nezadovoljivo. Tisti, ki so člani odbora za peticije, so s tem seznanjeni. Kadarkoli mi ne ukrepamo in kadarkoli komisija ne ukrepa, sporočamo s tem državam članicam, da lahko počnejo še naprej isto. To pa ni tisto, kar bi državljani od nas pričakovali. Hvala lepa, to nam je res v veliko pomoč. Hvala lepa obema za to, kar sta povedali. Razumem tudi, da ste podali nekoliko bolj čustvene pripombe. Razumem, popolnoma razumem prej sem že omenil politično raven, gospa Intel te je imela popolnoma prav. Ampak komisija je podala odgovor, ki je verjetno najbolj celovit, kar ga lahko prejmemo v tem trenutku. Pogovoriti se moramo o tej zadevi s koordinatorji. Kot je rekla gospa Lambert, komisija mora ukrepati tako, kot smo zahtevali. Vprašanje je, kako zdaj zadevo dvigniti na višjo raven, na takšno raven, kot si to vprašanje to zasluži. Mislim, da sta obe kolegici natančno predstavili, kakšen je problem. Komisija je tista, ki bo morala to potem tudi razrešiti. Sam bom to izpostavil na sestanku koordinatorjev, tako da bodo vsi vedeli, zakaj gre, če še ne vedo. Sofi, če želiš še kaj dodati na hitro. Ja, res je to zdaj v rokah koordinatorjev. Ampak kakorkoli se boste že odločili, se lahko prosim odločite hitro. Ljudje enostavno ne zdržijo več. Leto in pol nas še loči dovolitev. Prosim, da hitro ukrepate, ne čez nekaj mesecev. 6. decembra bo to na dnevnem redu. Predtem pa bom poskrbel za to, da so vsi obveščeni o podrobnostih. Pripravil bom tudi načrt za 6. tako da bomo hitro ukrepali. Hvala lepa cenim te pripombe. Hvala lepa tudi komisiji, ker je danes z nami. Zadevo bomo izpostavili na naslednjem sestanku koordinatorjev. Kolegice in kolegi, zdaj grem na sestanek trialoga, tako da bo gospa Gal predsedovala seji do konca. Bila je tako prijazna, da je sprejela ponudbo, da predseduje. afternoon, colleagues. So let's uh, move on the agenda. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Gremo naprej. In sicer predstavitev rezultatov trialoga o sistemu ETS. Sama sem poročevalka, tako da, če dovolite, bi najprej povedala par besed, preden dam besedo kolegom. Torej, vedeti morate, da je komisija predstavila predlog o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovanje novembra 2016. Odbor Libe je glasoval o stališču sveta 19. oktobra in mandat mi je bil poverjen na naslednjem plenarnem zasedanju in sicer začetek triloga s komisijo in svetom. Od potrditve mandata strani mm, plenarnega zasebne parlamenta smo opravili dva politična trialoga 25. oktober in 16. novembra, konkretno naslednji trialog pa nas čaka to sredo. Ti trialogi dokazujejo, da se so zakonodajalci zavedajo pomena tega dosjeja ter prioritete, ki jo ta izkazuje, ter da tudi odkrito izražajo so zakonodajalci pripravljenost na sklepanje kompromisov za doseganje pozitivnega rezultata. Rada bi se ob tej priložnosti zahvalila poročevalcem v Senci za njihovo aktivno sodelovanje pri tem dosjeju, tako na sestankih s poročevalci v Senci kot na trilogih. Poleg tega smo upravili še šest tehničnih sestankov s svetovalci in asistenti ter svetom in komisijo in rada bi se tudi zahvalila vsem eh, našim internim strokovnjakom in asistentom za odlično delo, ki so ga opravili na teh sestankih. Torej, tekom eh, teh trialogov in tehničnih sestankov zaenkrat opažamo, da mi na naši strani vsekakor lahko kompetentno zagovarjamo naše stališče in besedila. Kot veste, je svet zelo neomajen glede svojega stališča. Komisija bo sedaj, upajmo, pripravila nekaj dobrih zamisli za sklepanje kompromisov. Najproblematično je še vprašanje zaenkrat je vključevanje tranzitnih potnikov v področju uporabe ETS-a ali naj ETS smatramo kot eh, vstopni pogoj ali pa drugače, potem podatki, ki jih zbiramo, vprašanje etičnega odbora ETS-a in kako naj bo ta sestavljen, potem eh, obveznost uporabe ETS-a in izjeme ter vprašanje hrambe podatkov. Upam, da bomo na koncu prišli do dobrih kompromisnih rešitev. Če naj jaz še naprej zagovarjam naše stališče, lahko povem, da se je izkazalo za najpomembnejše v okviru dela v odboru in tudi tekom trialoga, je namreč ohranjanje treh načel. Prvo je, da ETS ne sme razmer poslabšati v primerjavi z ulogo za vizum. ETS torej ne sme biti strožji sistem od uloge eh, za vizum. Prav tako skušamo hraniti skladnost s sistemom SIS in eh, vstopno-izstopnim sistemom in eh, prav tako vedno sprašujemo, kako je z visom, da naj v okviru ETS-a torej zahtevamo manj, nikakor pa ne več kot v okviru visa. In potem še tretje, ampak eh, izredno pomembno načelo, namreč, da ne preobremenjujemo celotnega mehanizma, ki bi se s tem sprevrgal v neuporabnega. Zaenkrat smo torej še vedno na začetku iskanja kompromisnih rešitev in upam, da bomo lahko nadaljevali z iskanjem kompromisa. Če bo kompromis dober, bo to pomenilo, da na koncu ne bo nihče popolnoma zadovoljen z doseženim in upam, da bomo lahko ta rezultat dosegli v skladu s predvideno časovnico. Toliko torej lahko povem za enkrat in prepričana sem, da če bo prišlo do kakršnih koli izboljšav, se bom vsekakor k vam vrnila z dobrimi novicami. Ja. Ja. Madame la présidente et madame le rapporteur. Hvala, gospa predsedujoča in gospa eh, poročevalka. kar zadeva temo, o kateri tu govorimo. Najprej se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali na tej temi, kajti vsekakor zelo cenim način dela, ki smo ga tu obrali. Čeprav je imela naša skupina nekaj res eh, temeljnih nesoglasij, kar zadeva to tematiko. In še vedno obžalujem način, kako se sili v sprejetje teh besedil. Uh, kajti vemo, da vse skupaj itak ne bo operativno pred letom 2020, tako da mislim, da bi si lahko vzeli kak mesec dlje, da zadevo obravnavamo na kar se da inteligenten način. Ampak to je nekaj nezaslišenega, tako za komisijo kot za svet. Oba ustrajata, da se dosje zaključi do konca tega predsedovanja. Naj spomnim, da je cilj ETS-a doseči ljudi, ki ne potrebujejo vizuma. E, torej gre za neko poceni, nek poceni vizumski e, režim, nizkocenovni vizumski režim. In strinjam se z vami, ko pravite, da nikakor sistem ETS ne sme od ljudi zahtevati tistega, če se ne zahtevamo od e, prosilce za vizum, kajti sicer stvari prav postavljamo na glavo. In mislim, da moramo zelo paziti na to, kakšne podatke zbiramo. Sploh, ker levi delež teh podatkov temelji na izjavah in ne vem, zakaj ne bi bilo karkoli sedaj varnejše, če bomo zbirali ne vem kakšne vse izjave, razen da bomo imeli cel kup dodatnih podatkov za hrambo. Prav tako moram reči, da sem eh, resnično ogorčena nad stališčem sveta, ki, s katerim se strinja tudi komisija, če mu ni bilo tako na začetku, kar zadeva tranzitne potnike. Kaj ti to bo pomenilo, da bo število teh ulog eksplodiralo in upravičeno pravite, da smo s tem vsekakor določeno skupino ljudi odvrnili od tranzita preko EU in to moramo imeti v, v mislih, kajti nimam ravno navade, da bi vedno ekonomske kriterije uporabljala v prvi vrsti, ampak tu mislim, da gre res za nek, neko nek odklon, ki služi našim letalskim prevoznikom in predvsem škodi potnikom iz vzhoda. No, mi menimo, da je pomembno, da delamo na tem besedilu naprej in da poskušamo poskrbeti, da bo to besedilo, kako narečem, kar se da razumno na koncu. Kajti včasih se mi zdi, da nekateri izgubljajo eh, zdrav razum pri tej zadevi, skušajo predvsem pomiriti javno mnenje, eh, ne pa zagotoviti varnost naših državljanov na našem ozemlju. Kajti številni ti podatki, ki naj bi jih na ta način izbirali, ne bodo služili ničemu drugemu kot to, da ljudje postavljajo v negotov položaj, sploh kar zadeva torej hrambo podatkov, mislim, da potrebujemo eh, kar se da veliko mero jasnosti, bolj kot da je koli prej. In kar zadeva potem vprašanje tranzita. Se zdi, da je sodna praksa Evropskega sodišča tu morala veljati, če že ne za ostalo, pa vsaj za tranzitne potnike. Mislim, da mora veljati ta sodna praksa in da se moramo nasloniti tudi na njo. Še enkrat hvala. Hvala, gospa Veržija. Če nihče drug ne prosi za besedo, potem naj samo na kratko povzamem s tem, da povem, da se v marsičem strinjava. Seveda, ja, so določene razlike, določene razhajanja v mnenjih, ampak vsaj zaenkrat je delo potekalo dobro na dober kooperativen način. Upam, da nam bo uspelo s tem nadaljevati tudi pri naslednjem trialogu, kjer bomo potem skušali poiskati kompromise in tudi. poiskati kompromisne predloge. Dobro, gremo sedaj naprej na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer ocena ogroženosti za organizirani spletni kriminal. Kot veste, Evropol vsako leto objavlja to poročilo, ki vključuje ključne gotovitve in novo porajajoče se nevarnosti na področju kibernetske kriminalitete in pa tudi priporočila organom pregona, zakonodajalcem in regulatorjem. Gospod uh, Filip Aman iz uh, Europolovega centra za kibernetsko kriminaliteto bo danes predstavil to poročilo. V tem poročilu obravnavamo tudi online nezakonite trge, tako na odprtem spletu, kakor tudi v okviru tako imenovanega darkneta, torej temnega oziroma globokega spleta. Gospod Aman, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedojoča, hvala lepa, spoštovane člane in članice, člani in članice odbora Libe, da vam lahko ob tej priložnosti predstavim naš paradni dokument poročilo Jokta 2017. Zakaj je to poročilo tako zelo pomembno in posebno? Gre za ključni produkt eh, z vidika perspektive organov pregona na kibernetsko kriminaliteto v Evropski uniji. To pa dopolnjujemo tudi z informacijami strani industrije in eh, drugih akterjev. Tu obravnavamo ne le izzive in grožnje oziroma nevarnosti, temveč skušamo na nek način napovedati prihodnost za naslednjih 12 mesecev. Enako pomembno je to, da tu podajamo tudi več priporočil organom odločena na področju organov pregona in pa tudi zakonodajalcem. Kako je to poročilo sestavljeno? Imamo strukturiran proces zbiranja teh podatkov in analize teh podatkov na ravni Europola. Eh, razpošiljamo vprašalnike, imamo pogovore s predstavniki organov pregona industrije, eh, z akademiki, eh, z raziskovalci, imamo tudi namenski akademski posvetovalni odbor. Kakšne teme obravnava to poročilo? Predvsem se osredotočamo na tri področja našega mandata in sicer boj proti ja, svetem izkoriščenju otrok, eh, potem visokotehnološka kriminaliteta in pa goljofije na področju plačilnih sistemov na spletu, pa tudi povezane eh, zadeve kot na, napadi na kritično infrastrukturo, izzivi vezani na internet stvari, eh, vele podatke in pa povezavo med eh, kibernetsko kriminaliteto in terorizmom. Torej cela vrsta tematik, ki jih tu obravnavamo v tem poročilu in to poročilo mimo grede javno na voljo na naši spletni strani. Eh, Eh, zadnje poročilo eh, je bilo objavljeno v septembra in je prav tako na voljo na naši spletni strani. No, poleg teh eh, tem obravnavamo tudi kar nekaj bolj eksotičnih tem, če smem tako reči. Lansko leto, naprimer, smo obravnavali kvantno šifriranje, da vidimo, zakaj tu sploh gre, kakšni so ključni koncepti. V preteklosti smo obravnavali umetno inteligenco in robotiko in morbitno učinek, ki ga to lahko ima na delo organov pregona in letos, ker je to zelo aktualna tema, smo obravnavali eh, tudi udore v elektrosisteme. Zopet z vidika organov pregona, kakšne so torej tehnične možnosti in zopet eh, z vidika mm, organov pregona in eh, pravosodja, kako se lahko lotimo teh vprašanj. Če naj izberem dva ključna dogodka, ki jih obravnava letošnje poročilo, je to botnet Miraj. Mislim, da ga vsi dobro poznate. To je bilo ime programske opreme za odor v internet stvari, torej v spletne kamere in podobne, eh, ki niso bile zavarovane in to je te botnete, eh, to, to je spremenilo vse skupaj v mrežo eh, takšnih mm, naprav, v katere so bili sproženi napadi. The state. So, tako imenovani DDoS. E, to, kar smo v preteklosti zdaj že predvideli, se je zgodilo in to je bil prvi takšen primer, da so kriminalci svoje orožje uporabili nezavarovane s spletom povezane naprave. Upam, da nihče ni videl tega na svojem ekranu, če pa in uh, ste bili inficirani z virusom uh, WannaCry, je to sporočili, ki bi, ki bi ga videli. To je zelo razširjen program za zahtevo odkupnine, zelo učinkovit v smislu širjenja. Ni bil tako učinkovit v smislu zbiranja denarja, ampak maja 2007 eh, se je izkazalo, kaj vse se lahko zgodi, če združimo takšno, takšne lastnosti tega eh, programa, torej gledajte samo replikacijo in to združeno z zahtevo po odkupnini. Potem je prišel še en podoben program, eh, imenovan Bad Rabbit. Ne, ne izmišljujemo si mi teh imen, sami si jih izmišljujejo, ampak ravno to vrstna programska oprema, ki leti v odkupnino, je uh, eh, en najbolj razširnih mehanizmov sploh z v povezavi z mehanizmi za samo replikacijo. To je torej pregled ključnih trendov, mm, ključnih nevarnosti, ki jih je izpostavila IOKTA 2017. In še enkrat podarjam, gre za perspektivo organov pregona. Tako da veliko tega, kar vidite tu, eh, temelji na poročilih, ki jih prejemajo organi pregona. V nekaterih primerjih je to drugačno od tistega, kako situacijo vidi akademska sfera in industrija. Kaj lahko se zgodi, da se bo število pojavov zahtev po odkupnini povečalo vse več naprav in stvari imamo, ki so povezane z internetom in vse te naprave lahko postanejo cilj takšnih napadov. To me privede potem do naslednjega ključnega problema in sicer. uporaba s spletom povezanih naprav v kriminalne namene. 20 milijard takšnih naprav bo v prihodnih letih, spet druge ocene to številko dviguje tudi na 100 milijard naprav, kar je torej za zelo veliko območje potencijalnega napada in veliko tudi skrbi s tem ozvezi. Kot veste, je veliko razprav, ki se zdaj vrtijo okrog tega, kako to reševati, še posebej, kar zadeva razvijalce naprav. Resnica je, da je veliko teh naprav že na trgu, tako da oziroma že v rokah uporabnikov, tako da je treba zdaj preučiti eh, infrastrukturo in povezovalno arhitekturo, ki mora postati bolj varna. Kar zadeva splot, eh, spletno spolno izkoriščanje in zlorabljanje otrok, tu gre predvsem za izsiljevanje, eh, pa tudi za druge pojave, kar zadeva potem vdore v baze podatkov. Eh, to se uporablja za omogočanje drugih oblik kriminalitete. Potem zloraba temnega eh, spleta, eh, kot je naprimer Tor, to je horizontalna nevarnost, kar izpostavlja Jokta in pa tudi Sokta, če poznate to poročilo o hudih oblikah organizirane kriminalitete. Gre za nevarnost ne na področju kibernetske kriminalitete, ampak tudi mm, v drugih oblikah kriminalitete. Z novimi tehnologijami in eh, s tem, ko se te uvajajo na trg, kriminalci seveda preučujejo to tehnologijo in preučujejo, kako lahko zlorabijo to tehnologijo v svoje namene. Tako da vidimo eh, tudi, da se eh, pač kriminalni modus operandi menjajo zelo hitro in prilagajajo novim tehnologijam in novim zmožnostim, ki jih ta ponuja. In to seveda enako pomeni, da mora tudi policije oziroma da morajo organi eh, pregona in preiskovanja tudi prelegajati svoj način dela. Konkreten primer, lansko leto smo uspešno ukrepali proti programski opremi, s katero kriminalci inficirajo vaš računalnik in eh, nam je uspelo to izkoreniti, ampak eh, potem so seveda kriminalci začeli uporabljati tudi bolj sofisticirane tehnike vdora v sisteme um, družbenih omrežij in podobno. Kar zadeva goljofije s kreditnimi karticami, tu je še nekaj težav, tudi v drugih državah, kot v ZDA, naprimer, eh, prihaja do še naprej povečnega števila teh eh, zlorab, tudi zaradi počasne uvedbe mikročipov in PIN kod. Če pogledamo nekaj konkretnejših primerov, glede na to, da nekoliko zamujamo časovno, bi se lahko samo na kratko dotaknili nekaj ključnih zadev. Torej, govorili smo o programski opremi, ki zahteva odkupnino. To bo verjetno najbolj razširno v družbi programske opreme eh, za e-bančništvo, izkoriščenje e-bančništva in pa plačilnih avtomatov. Kar zadeva spletno spolno izkoriščenje otrok, tu uporabljajo tudi komercialno razpoložljiva orodja za eh, zlorabo takšnega gradiva. In to ravno zaradi odličnih varnostnih lastnosti, ki jih imajo ta komunikacijska orodja in eh, še posebej na tem področju kriminalci zelo radi uporabljajo te ukrepe, sploh ko gre za spletno zlorabo, spolno zlorabo otrok, kamenalci zelo vešče uporabljajo orodja za šifriranje svoje komunikacije. Omenili smo že zlo, področje zlorab plačilnih sistemov, predvsem so tu težave pri letalskih prevoznikih in v hotelski industriji, sploh ko gre za tehnologije eh, obračunavanja ob fizični neprisotnosti kartice. Tako da to bo treba še marsikaj postoriti na tehnološki ravni. Zopet Darknet, temni splet, to je horizontalna nevarnost, ki je prisotna v številnih oblikah kriminalitete. To ne gre zgolj za kibernetsko kriminaliteto, ampak tudi celo vrsto tradicionalnih oblik kriminalitete, kot naprimer trgovina z nedovoljenimi drogami, z ukradenim orožjem, ponarejenimi dokumenti in tako naprej. Govorili smo o tako imenovanem družbenem inženiringu kot enem od orodij, ki jih kriminalci uporabljajo tudi v primeru zelo sofisticiranih napadov, je prvi kontakt eh, ravno preko družbenih omrežij. Razlog je eh, ta, da je na ta način lažje priti eh, skozi filtre, ki jih postavlja eh, človek, kot pa skozi požarne zidove, ki so tehnični. In tu vidimo, da kriminalci še vedno v veliki meri ostajajo odvisni od tehnik družbenega inženiringa. Kar zadeva kriptovalute, tudi tu je problem zloraba kriptovalut, še posebej bitcoina, saj ima ta še vedno največji tržni delež. Vidimo pa tudi vse večjo mero kriminalizacije drugih oblik kriptovalut ki ponujajo še više mero anonimnosti in zaščite. Torej, če pogledamo model kriminalitete kot storitve, crime as a service, kot rečeno, prihaja do vse večje industrializacije kibernetske kriminalitete. Torej, če želite izvajate kibernetsko kriminaliteto, lahko zdaj že kupite eh, orodja in storitve, ki jih potrebujete. Tako da mm, to je ta model, o katerem govorimo in številna orodja, številne storitve so na voljo eh, in se prodajajo kriminalcem, pa tudi drugim akterjem. Tako da, ko govorimo o povezavi med kibernetskim kriminalitetom in terorizmom, to je nevarnost, ki jo opažamo in to je nekaj, kar nas skrbi, kajti gre za orodja in storitve, ki so na voljo vsem tem različnim akterjem. To sedaj je eh, nekakšen pregled pravnih in tehničnih izzivov, s katerimi se soočamo pri preiskovanju in pregonu kibernetske kriminalitete. Tu smo slušali biti kar se da splošni, generični, tu imamo šest ključnih besed. Začnimo za izgubo podatkov, mm, tu gre za kriminalno zlorabo šifriranja, tu gre za vprašanje ki je predvsem vezano na problem same tehnične narave interneta, zaradi katere in kriminalci lahko izkoriščajo obstoječo tehnologijo in obstoječe varnostne politike. Potem izguba lokacije, to pomeni kaj? To pomeni, da zaradi uporabe računalništva v oblaku, zaradi eh, temnega spleta, potem nimamo jasnega pravnega okvira za bojo proti kriminaliteti, proti kibernetski kriminaliteti. To je v neki meri povezano tudi z mednarodnim sodelovanjem. Vsi veste tudi, kako je bilo s procesom Emlat in eh, zahteva po elektronskem dokaznem gradivu iz eh, ne evropskih držav. Potem javno-zasebna partnerstva, ko gre za boj proti kibernetski kriminaliteti ali kakršne koli eh, kriminaliteti konec koncov. Hm, to vse danes zahteva sodelovanje z industrijo, z drugimi partnerji, z zasebnim sektorjem. In problem tu je, da ni nekega splošnega standardiziranega okvira sodelovanja, ki bi opredeljeval, kaj lahko počnemo, kaj lahko izmenjujemo in tako naprej. In potem še zadnja zadeva, ki je pomembna za organe pregona in sicer kako vzpostaviti ustrezno znanje za boj proti kibernetski kriminaliteti, za ustrezno identifikacijo nevarnosti, s katerimi se soočamo in kako to strokovno znanje tudi ohranjati. Zdaj, ni vse tako temno in grozno kot eh, današnje vreme zunaj. Skratka, poleg številnih operativnih primerov, ki jih podajamo tu v tem poročilu in eh, ker smo lahko uspešno opravili naše operacije skupaj s partnerji, smo pripravili tudi nekaj ključnih priporočil, na podlagi katerih lahko še nadalje izboljšamo naš boj proti kibernetski kriminaliteti. Če začnemo z za preventivo in ozaveščenje. Pomembno je seveda, da je vedno bolje preprečiti kaznivo dejanje, kot pa ga potem preiskovati. In kar nekaj takšnih kampanj ozaveščenja smo imeli, ki smo jih eh, podprli, še posebej kampanja Reci Nese in Nov, kjer je šlo predvsem za vprašanje eh, splošne, eh, spolnega izkoriščanja in pa izsiljevanja. To temelji na poročilu organov pregona, pa potem tudi na javnem poročilu, ki je bilo na voljo javnosti. In v bistvu gre za 11-minutni visokokakovosten eh, video v vseh jezikih EU in na koncu tega videoposnetka vidite tudi kontaktno točko za poročanje v teh posameznih državah, eh, Nizozemska, Avstrija, Nemčija. Vsaka država torej ima konkretno kontaktno osebo, s katero lahko stopite v stik, če ste bili žrtev takšne države oziroma to vrstne kriminalitete. Naslednja zadeva, omenil sem Darknet in torej temni splet in, in globoki splet. Tu skušamo predvsem skupaj z našimi partnerji v industriji in eh, drugot, tako v EU kot izven EU, razviti enoten strateški pristop za bojo proti kriminaliteti na tem področju skušamo nadaljevati z strateškim, proaktivnim, agilnim pristopom k boju proti kriminaliteti v kibernetskem eh, prostoru. Kriminalci so zelo prilagodljivi in glede na to, da se sedaj razvija cela industrija, cel trg teh orodij za eh, kriminalce, moramo predvsem se osredotočiti na njih eh, in da poskušamo zamajati ta trg. In še zadnja zadeva, če še enkrat izpostavim, potrebujemo bolj primerno zakonodajo, ki lahko vključuje seveda tudi prenos obstoječe zakonodaje na nacionalno raven, da na ta način zagotovimo sorazmerno učinkovito možnost odzivanja na kibernetsko kriminaliteto. Ampak ključno je nadaljevanje tesnega sodelovanja med vsemi partnerji in sicer na kar se da proaktiven način. Tako, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Aman, hvala lepa za vašo predstavitev. Dve prošnji za besedo imamo, gospa Stevens in gospod eh, Albrecht. Izvolite, gospa Stevens, kot prva. Hartelijk bedankt aan de heer Amman uh, omdat u van. Hvala lepa za to, da ste prišli danes popovdne in nam podali pregled, kar se tiče ogroženosti zaradi organiziranega kriminala na internetu. Hvala lepa torej, gospod Aman, da ste prišli k nam. Naj se vam zahvalim za odličen pregled kar se tiče spletne kriminalitete v EU. Naj vam zastavim vprašanje kot soporočevalka. Vem, da obstajajo štiri IT podjetja, ki preprečujejo, naprimer, uporabo rasistične propagande tudi na internetu in me zanima, kakšni so kriteriji, ki jih uporabljajo za izbiro teh podjetij. Potem pa tudi svoboda izražanja. Seveda, vem, da je to težavna točka, vendar pa kakšno vlogo lahko EU odigra pri vsem tem. Hvala lepa, če odgovorite na to vprašanje. Potem pa se želim tudi opravičiti, da bo morala takoj oditi, kajti iz družinskih razlogov moram oditi. Se opravičujem. Gospod Albrecht, prosim. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za celotno predstavitev. Tukaj sem. Mislim, da upravljate zelo pomembno delo. Upam, da bomo dobili še več priložnosti za izmenjavo na tem širokem področju. Sam se bom osredotočil na eno vprašanje, pri katerem bi rad slišal vaše mnenje in bi morda lahko dali tudi kakšno pripombo. In sicer gre za možnost, da stopa do podatkov za podjetja, ki ali nimajo sedeža v EU ali pa imajo podatke skrajne izven EU, pa želite dostopiti do teh podatkov teče razprava, Evropol je to zelo vključen, tudi organi držav članic, o dostopu osebnih podatkov izven EU, ko gre za podjetja, ki imajo glavni sedež izven EU, tam hranijo podatke, ne da bi šli prek postopka MLET, eh, kar se tiče zadevne tretje države. Rad bi torej najprej izvedel, ali vidite potrebo po dostopu do teh podatkov, ne da bi uporabljali običajen emlet postopek, ali menite, da bi ta postopek lahko izboljšali za to, da bi odpravili te strahove, ter ali vidite težave pri teh tretjih državah, kar se tiče uporabe vzajemnosti mednarodnega prava. Da bi dostopili do podatkov podjetij, ki so v EU in tudi do podatkov, osebnih podatkov oseb v EU, da bi do njih dostopili enak način kot izven EU. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zipa. Hvala lepa, predsedojoča. Govorila bom nemško, naj se najprej upravičim da žal nisem slišala celotne predstavitve. Nedavno sem imela priložnost se pogovoriti s policisti v Nemčiji. Izpostavili so težavo, kar se tiče tehnične ekspertize za boj proti kibernetskemu kriminalu in sledenju temu, kar se dogaja na spletu, naj se gre za odprti ali tako imenovani temni internet, da tega ni dovolj, da tudi ni dovolj strokovnega znanja za to, da bi si priskrbeli ustrezno znanje ali tudi tehnične zmožnosti za posredovati. Ne vem, kako je to pri Europolu, to me tudi ne zanima. Seveda pa imate opravka s strukturami pri policijskih enotah v državah članicah, tudi s prihodkovnimi strukturami. Imate v pogled v države članice, so prepoznale to težavo in lahko morda pomagate pri tem, da prepoznajo to težavo in premislijo, kako bi se tega lotili. Drugič. Vprašanje, koliko osebja bi potrebovali na temnem internetu. Tudi realno potrebujemo veliko preiskovalcev za preiskavo takih zadev. Tudi vi počnete to kot Europol ali to počnejo bolj države članice. Vem, da obstajajo države članice, ki na področju groominga pri četih z otroki uporabljajo take pristope, da torej poskušajo spostaviti stike, ki potem odkrijejo storilce. Še nekaj se mi zdi problematičnega, kar se tiče ne, brisanja podatkov ali downloadanja določenih programov, ko se, na primer, pojavil algoritem, ki je rekel, da je vsebina prepovedana in potem je bila izbrisana. Kje vidite praktične možnosti, da bi skupaj z zasebnimi internetnimi ponudniki sodelovali in kje je potem tista raven, ko bi potem nacionalna raven pravosode in policija morali posredovati, da povedo, kaj je zakonito in kaj ne. Potem pa kodiranje, seveda je res. Kodiranje, tukaj bi morali imeti reče katero, ki bi zakonito uporabljali to tehniko za zaščito svojih podatkov. Seveda pa se to tudi zlorablja. Upam, da Europol in drugi policijski organi najdejo inteligentno pot za reševanje teh težav, kako torej ne ogrožati varstva osebnih podatkov. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod Aman. Prosim, lahko odgovorite na ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa za te pozitivne povratne informacije. Ja bi se zahvalil oboru Libe za opravljeno delo in za podporo. Skušal bom odgovoriti na vprašanja po najboljši moči. Vedno mi to verjetno ne bo, uspela, ne bo uspelo. Gospa Sipel, bom obrnil vrstni red. Kodiranje. Da, to je velik izziv za nas. Prav tako pomembno pa je preventiva in ozaveščanje. Dobro šifiranje je podlaga za varen internet. In skupno izjavo 2016 skupaj z NISO smo dejali, da ne podpiramo ukrepov, ki bi privalo na varnost, na splošno in dekodiranje. Torej, moramo imeti, če se pogledam niz pravnih in tehničnih ukrepov, ki jih imamo, zato da se lahko lotimo vseh ravni vprašanja kodiranja. In vesel sem, da smo lahko poprli komisijo in strokovnjake v tem postopku. Mislim, da ena rešitev za vse ni, čudežne rešitve ni, kar nekaj ukrepov je, vsi pa morajo biti sorazmerni, potrebni, in zakoniti. Naslednja točka, to je verjetno povezano z vprašanjem gospe Stevens o vsebinah na spletu, ki spodbujajo k sovraštvu ali so povezane s terorizmom. Imamo zelo specifičen mandat, kar se tiče tega. Imamo enoto za to in mislim, da nismo mi tisti, ki sprejemamo odločitve, lahko pa podpiramo države članice pri hoji v tej smeri. Skušamo svetovati in skušamo torej se zuprstaviti temu govoru, namesto da bi ga sneli spleta. Naslednje vprašanje. Koliko ljudi potrebujemo, da preiščemo zadeve na temnem internetu? Potrebujemo več virov, tako kadrovskih, ljudi s strokovnim znanjem in izkušnjami, pa tudi finančnih, da kupimo opremo in orode, ki se za to potrebuje. Vendar pa spet podpiramo države članice, kot veste, nismo evropski FBI, smo zato, da podpiramo države članice, podpiramo preiskave v državah. Kolikor se le da, nudimo podporo državam članicam tudi na tistih področjih, kjer je težje imeti dovolj virov na razpolago, tako kadrskih, kot tudi finančnih ali orodij in opreme. To, kar poskušamo storiti, je podpirati države članice z večjo centralizacijo storitev in se potem izogibamo razmerom, ko bi morali potem podvojevati strokovno znanje vsaki državi članici. In s tem je tudi del našega poročila, da izpostavimo, da izpostavimo ta vprašanja, se države članice zavedajo teh izzivov, kar se tiče temnega interneta in kibernetskega kriminala in kaj vse je potrebno, da se učinkovito tega lotimo. Nobena agencija sama, nobena država članica sama se ne bo zmogla spopasti s tem vprašanjem sama. To je čezmejno mednarodno vprašanje resnično potrebujemo sodelovanje in usklajevanje med vsemi partnerji. Zato, kolikor se le da, skušamo podpirati preiskave držav članic, nudimo storitve, centraliziramo strokovno znanje, kolikor se le da. Gospod Albrecht, hvala lepa za povratne informacije. Kar se tipe, tiče dostopa do dokaznega gradiva. Znotraj EU, pa tudi izven EU, z neevropskimi partnerji, pravno nimam stališča, ker nisem pravnik. Vendar pa, če si pogledamo, kaj EU počne, da bi izboljšala postopek, da bi postal hitrejši, pa tudi drugi partnerji s svojimi orodji pri tem postopku, je veliko stvari, ki jih lahko storimo, da bo postopek še bolj učinkovit. Ključno pa je, ne glede na to, kateri postopek imamo, mora biti zakonit, sorazmeren in potreben. To je ključno. Z pravnega vidika pa ne morem pokomentirati pravnih podrobnosti. In zadnja točka, gospe Stevens, upam, da sem odgovoril na to vprašanje že prej vendar pa seveda to je povezano z drugim zadevom. Da, obstajajo tehnične rešitve za prepoznavanje nezakonite vsebine ali različnih tipov vsebin na internetu. Kako bi se tega naj lotili, na kakšen način, kako naj se mi odzovemo, pa nismo mi tisti, ki odločamo o tem, temveč države članice, ki morajo sprejemati odločitve na to temo. Hvala. Hvala lepa, gospod Aman. Hvala za predstavitev in odgovore na vprašanje. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Prisnuhnili bomo predstaviti trenutnega stanja med institucionalnih pogajen o Eurojustu. Po glasovanju 19. oktobra v odboru Libe in najavi na plenarnem zasedanju se je trialog začel novembra. In sedaj dajem besedo gospodu Fosu, če bo si vzel trenutek časa in mi prisluhnil. Vam lahko dam besedo? Ali še počakamo dve minutki? <laughs> Kaj ti morali bi začeti ob 17.30. Dobite besedo malo prej, prosim. Ja, yeah, also wenn ich schon starten darf. Da, če smem, bom kar začel. Od začetka novembra smo imeli dva pogajalska kroga z Evropsko komisijo in svetom in kratek sestanek tudi s poročevalci v senci, pa tudi štiri tehnične sestanke smo imeli. Naslednji teden bomo imeli še en sestanek s poročevalci v senci, kjer bomo se pogovarjali o trenutno že doseženih rezultatih z rovo obširno in morda potem kaj predla, pripravili še za naslednji sestanek. Kljub temu kratkem obdobju smo dosegli kar precej napredke na politični ravni, smo že oddelali člene 1 do 20 in smo že tudi našli kar nekaj kompromisov. Je pa še nekaj stvari, kjer še nismo bili tako uspešni. Najprej člen 3, prvi odstavek, ki pristojnosti med Eurojustom in Evropskim tožilcem bolj podrobno razloži. Prvi osnote kompromisa smo že zagotovili, da bodo upoštevane tudi države članice, ki niso odrežene prepo. Nekaj drugih točk pa je še nejasnih, nepojasnjenih, tudi nekatera kazniva dejanja, ki niso v prilogi 1 EPA in Eurojusta so bila doročena, ki so tudi v pristojnosti Eurojusta. Druga točka, 3.4, to zadeva vprašanje preiskav Eurojusta na prošnjo komisije. Ali je to potem odvisno tudi od soglasja države članice. Tukaj imamo še različna mnenja. Svet je seveda mnenja, da mora država tudi dati soglasje, da jo je potrebno poprašati, da je lahko tudi proti. Tukaj moramo videti, kako bomo na naslednjem tehničnem sestanku se tega lotili. Po našem mnenju je, da tudi, rečemo, tudi ko rečemo, da komisija in Eurovest data namik, da potem država članica ne bi smela imeti tako rekoč veta, ko gre za preiskavo dogodkov in okoliščin, ne smejo biti sposobni blokirati tega. Potem, če je 10 in 11, kar se tiče sestava kolegija, pa tudi funkcija predsednika in podpredsednika. Tukaj smo imeli tudi nekaj razhajen. Pa se je potem že pokazal kompromis med volitvijo predsednika. Svet pa še vedno govori o nekakšnem mehanizmu kompenzacije. Ko bi funkcijo predsednika predstavljala še prav posebno za manjše države članice pre več finančne obremenitve. Tukaj še nismo na točke, ko bi lahko rekli, da smo že blizu soglasja. Tukaj se nam malo dozdeva, da bi lahko to zagotovili tudi malo drugače, da ne bi predvideli kompenzacije. Potem peti člen in 14. člen, tukaj teče razprava o menedžerski funkciji kolegija. Tukaj so si vsi akteri bili enotni, da kar se tiče administrativnih bremen kolegija, ki jih želijo države članice zmanjšati, da gremo v tej smeri, vendar pa tukaj si še nismo bili popolnoma enotni. To so te točke, ki nas torej najbolj zadevajo, kjer je največ razprav. Kar se tiče varstva podatkov, pa imamo še nekoliko nezadovoljive razmere na splošno. Zelo sporno vprašanje, naprimer povezave s poročilom Kornelije Ernst, kar se tiče vas podatkov za institucije. 45 skozi 2001. Tukaj imamo popolnoma drugačne pristope komisije, sveta in parlamenta. Komisija je podala ustrezen predlog. Svet je želel, da bi v tem okviru 45 skozi 2001 ne vključevali tudi elementov za vagane pregona. Parlament si želi ravno obratno, sedaj bomo morali pač videti, koliko bodo razprave, še prav posebno tega 45 skozi 2001 napredovale in šele potem se bomo lahko mi odločili, ali potrebujemo potem poseben režim varstva podatkov za Eurojust ali pa bomo to uredili tako kot pri Europolu, ko gre samo za povezave med manjkajočimi elementi. Ko že imamo podlago iz leta 2001 in potem dopolnimo samo še tisto, kar manjka tudi za Eurojust. Vse to je še torej nejasno in je še zelo odvisno od trialoga o 45 skozi 2001. Pozavi s tem pa ne omenim tudi to, da tako Europol kot tudi tako imenovani Joint Supervisory Board, ki se tudi ukvarja z vlastvom podatkom, eh, sta nam poslala dopisa, kjer pozarjata, da je pomembno, zagotoviti nekakšen poseben režim za varstvo podatkov. To bo tudi podlaga za razprave še enkrat. Smo torej sredi trialoga, moramo počakati, kaj se bo zgodilo pri 45 skozi 2001. Ta dva dopisa, ki smo jo dobili, to je pravzaprav to, kar opisuje razmere. Seveda smo vsi mnenja, da ne glede na to, kakšne rešitve bomo sprejeli, ne sme to voditi do zlorab napačnih interpretacij v pravnih aktih, po eni strani, po drugi strani pa to ne sme iti na račun kakovosti našega dela. V trialogu se bomo zauzeli tudi za to, da bi Eurojust, kajti omenim se lahko samo na Eurojust, izpolnjuje in dobi potrebne določbe za varstvo podatkov, da bodo lahko spremljali delo, ki se že izvaja. Za konec tega krajšega pregleda pa bi se rad zahvalil predstavnikom komisije in estonskega predsedstva, tudi sekretarjatu Libe, pa tudi poročevalcem v senci. Prisrčno hvala za dobro sodelovanje. Dobro delovno vzdušje in tudi sodelovanje vseh akterjev je prineslo veliko napredka v kratkem času. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Foss. Želi kdo spregovoriti na to temo? Ne potem pa komisija prosim Just very briefly, uh, um, I'd like to... Hvala lepa. Čisto na kratko želim podpreti vse, kar je dejal gospod Foss. Odlično vzdušje, zahvaljujoč njegovemu dobremu čutku za humor, moram reči. Brez tega bi bilo vzdušje veliko mračnejše. Pripravljamo dober kompromis, pri vseh teh točkah, ki jih je omenil. Eno vprašanje, kjer vidim težavo, pa je res režim za vrsto podatkov. Potrebno bo videti, kakšen bo izid drugih trialogov o prenovi besedila 45 skozi 2001. Upam, da bomo našli zadovoljivo rešitev za vse in da bodo agencije dobile pravno jasnost, ki jo zahtevajo. Nadzorni odbor obeh agencij si želi te jasnosti od nas, zakonodajalcev, in mi moramo to zagotoviti. Še vedno pri komisiji menimo, da bi to lahko dosegli z dvojim pristopom. Ko bi imeli torej po aktu 45 skozi 21 že nov režim in to, kar je do parlamentu, podpiramo ta pristop. Dodatna pravila bi se naj pojavila v pravnem aktu samo takrat, ko to dopolnjuje delo določene agencije. Sicer pa mislim, da pripravljamo dobre kompromise pri vseh elementih, ki jih je gospod Foss omenil. Do božiča upam, pa bomo uspešno razrešili vse, vsa ta vprašanja. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, gospod Čonka. Hvala lepa vsem. Hvala lepa gospodu Fosu za upravljeno delo. Ker smo malo hitrejši, kot je bilo predvideno, pa vseeno sprašujem ali bi komisija že bila pripravljena nam predstaviti zadnjo točko, poročilo o napredku Evropske agende o migracijah in peto poročilo o operacionalizaciji Evropske mejne in obalne straže. Včasih, občasno smo se že pogovarjali o nekaterih elementih tega obsežnega poročila, sedaj pa sem prosila komisijo, da poda ti dve poročili, pa da se tudi vse toči na izvedbeno poročilo, kar se tiče premeščanja in izjave EU Turčija, pa tudi o razmerah na grških otokih. Direktorica za strateške zadeve z Evropske komisije je tukaj. Prosim za predstavitev tega obsežnega poročila. Prosim. Eh, Hvala lepa, predsedujoča. Dobar dan vsem poslankam in poslancem, članom odbora. Naj vse to dam v dobro znan kontekst. Od sprejetja Evropske agende o migracijah sprejemamo ukrepe tudi za odziv na krize pri migracijah in tukaj imamo celovit pristop. V sporočilo, ki vam je bilo predstavljeno in ki ga je komisija sprejela 27. septembra, smo predstavili celovito oceno Evropske agende o migracijah, tako kar se tiče izvajanja, kar se tiče odzivanja na krize in tudi struktur, strukturnega razvoja te agende. Eden od instrumentov za nadzor napredka in oceno na podlagi dokazov, ki smo pri našem izvajanju, je redno poročanje. Zaenkrat smo to počeli razdrobljeno. Imamo poročila po temah, ki so del Evropske agende o migracijah. 15. novembra pa smo predlagali prvo konsolidirano besedilo, ko smo združili vse elemente, ki so prej bili ločeni. Izjava je v Turčija, izvajanje sporočilo o premeščanju in preseljevanju, operacionalizacija Evropske mejne in obalne straže in partnerski okvir. Mislim, da je dobro, če imamo vse skupaj predstavljeno celovito, da torej gotovimo, kako se na terenu vse skupaj izvaja. To je pomembno v naslednjih korakih. Decembra bomo imeli Evropski svet Dobili bomo dober dokument, ki bo seboval veliko informacij. To bo posredovano vsem na pregleden način. Poročilo se vedno začne s predstavitvijo danskih razmer, to temelji na naših podatkih. In tukaj imate vse podatke, ki smo jih zbrali, zato da pokažemo, kakšne so trenutne razmere na različnih migracijskih poteh. Mm, vzhodna sredenska pot tukaj je gibanje omejeno. Zaznava nezakonitih priseljencev se je stabilizirala na nizki ravni na zahodni balkanski poti. Po srednji sredozemski poti še vedno prihaja največ ljudi, ki prečkajo morje, čeprav se trend niža od sreda julija in rastoč trend pri nezgonitih tokovih leta 2017 na zahodu sredozemlja, Atlantska pot. Tako, sedaj pa kratke informacije o različnih segmentih. To bo zelo kratko, ker je poročilo zelo obsežno kasneje. Bomo videli, če boste imeli kakšno pripombo. Vprašanje. Naj začnem z operativno zmogljivostjo. To je tisti neposreden odziv na krizne razmere. Mislim, da je uredno omeniti žarišne točke v Grčiji in Italiji. Ocenili smo operabilnost teh točk v tem poročilu in smo združili najboljše prakse, kar se tiče implementacije pristopa žariščnih točk. Prepoznali smo specifične okrepe, ki jih je potrebno sprejeti, da pomagamo otrokom in ranljivim skupinam kot smo pogosto že dejali v odboru in to je izjemno pomembno za koncept žariščnih točk, se to ne bi zgodilo brez dobrega operativnega sodelovanja med agencijami. Grčija v trenutnih razmerah. Imate veliko informacij v poročilu, vendar pa trenutna prednostna naloga govori o transferju, koliko se reda beguncev iz eh, taborišč v najete nastanitvene objekte. Sedaj, ko se bliža zima. Vem, da ste imeli že obsežno predstavitev priprav na zimo in vseh ukrepov, ki jih bomo sprejeli, to je komisar Avramopoulos na plenarnem zasedanju storil. kar se tiče izvajanja izjave EU Turčija, pa prinaša konkretne rezultate, ko je vedno manj nevarnih, nezakonitih prečkanj morja in rešuje življenje. Vendar pa napredek je počasen. Preseljevanje. Tukaj vztrajamo, da se ohrani visoka ravn. več kot 40 tisoč ljudi je bilo preseljenih iz Turčije od aprila 2016. Naj povem, da je EU na dobri poti, da bo do konca letošnjega leta namenila vseh 3 milijard, vse 3 milijarde evrov, koliko je namenjenih Turčiji. Potem pa tudi podatke o tem, kaj Evropska unija počne za podporo drugim državam, ki so pod pritiskom zaradi sirske krize, kot sta Jordanija in eh, Libanon. Jasno je tudi, da potrebujemo precej mednarodne finančne podpore, ki se mora nadaljevati in mislim, da bomo tudi morali to preveriti. To bomo videli, kako deluje. Naslednjo pomlad, ko bomo imeli konferenco o sredski krizi v Bruslu in ko se bo pojavilo vprašanje tudi trenutnega stanja glede finančne podpore. Za osrednje sredozemlje, kako smo se operativno odzvali, tukaj smo se skupaj razširili, tudi kar se tiče ukrepov glede Libije. Naše poročilo prepoznava in tukaj citiram obupne pogoje, s katerimi se imigranti soočajo v Libiji. To vse dobro poznamo. Vendar pa izpostavljamo našo zavezanost, da izboljšamo razmere. V tem kontekstu naj še posebno omenim vse dejavnosti, ki so povezane z usposabljanjem in pripravo libijske obaljne straže. Program 19 milijonov evrov za stabilizacijo skupnosti in pomoč migrantom v Libiji. Stabilizacijo razmer pa so povezani ukrepi, ki zadevajo infrastrukturo. To je specifičen del poročila, ki govori o tem in mislim, da je vredno to omeniti. Potem tudi informacije, kar se tiče porabe skrbniškega sklada in trenutnega stanja, kar se tiče podarovanja pogodb in naložb. Pa tudi nekakšna ocena, kakšna je vrzel ki je še vedno pomembna, kar se tiče finančnih prispevkov. Evropska unija aktivno sodeluje z IMO in UNHCR na terenu tukaj gre za podporo za prostovno vračanje in integracijo. To je ob vsej sredinski poti in to podpiramo tudi v centrih za pridržanje. Potem pa še nekaj ostalih točk, poročilo potrjuje, da smo storili kar precej, da bi prekinili tihotapljanje vseh tihotapskih poteh Evropo. Tukaj moramo okrepiti izmenjavo informacij med agencijami držav članic, različnimi misijami in razširiti tudi skupne preiskovalne ekipe z ključnimi zahodnoafriškimi državami. V tem kontekstu mislim, da je pomembno obveščati o vseh teh dejavnostih in o rezultatih dejavnosti na evropski ravni, prav tako pa tudi o državah, članicah obveščati naše državljane. Pogosto ne poznajo rezultatov, da si zelo prizadevamo tudi na strani držav članic, ker so pač one pristojne za to. Torej moramo posredovati informacije državljanom. To je ključnega pomena če želimo zlomiti tihotapce, bo to potrebno storiti. To je prednostna roka za vse nas. Kar se trenutnega stanja tiče pri um, vračanju, ponovnem spremu, tukaj ste že slišali, imeli ste že namestnika generalnega direktorja, ki je govoril o tem, tako da naj spremljam samo o dveh elementih, ki sta v tem poročilu še prav posebno izpostavljena. V poročilu govorimo o potrebi potem, da imamo kakostne aktualne podatke o vračanju. To je nekaj, kar je pomembno ne samo zaradi številk, temveč tudi zato, ker lahko potem bolje ocenimo razmere. In tukaj moramo reči, da se moramo bolje organizirati interno, prav tako pa sodelujemo z Eurostatom zato, da bi lahko zbrali te podatke na bolj učinkovit, trden način. Omenila bi tudi srečanje upravnega odbora ECBG, ki se je zgodil v novembra. Govorili so o operativnih korakih, ki jih je treba še storiti na področju vračanja. Države članice morajo storiti več z vidika zaposlovanja in tudi z vidika strokovnega znanja, da bo agencija lahko bolj aktivna na področju vračanja Pomembno je, da zagotovimo izvajanje tega okvira za vračanje. Ob koncu predstavitve bom povedala kaj več o tem, kar zadeva preseljevanje in premeščanje. Razprave so bile zelo podrobne tudi v odboru, kar zadeva trenutno stanje pri preseljevanju. Veste, da je več kot 31 tisoč oseb bilo preseljenih. Še naprej se bo izvajalo preseljevanje, tako so se odločili 26. septembra. 750 naj bi jih preselili iz Grčije, 3100 iz Italije. Kar nekaj dela nas še čaka, zato da zaključimo s temi najbolj nujnimi koraki. O tem je govora tudi v poročilu o napredku. Zaključiti je treba s preseljevanjem vseh upravičenih prosilcev iz Grčije in Italije. Pospešiti moramo tudi postopek odgovarjanja na prošnje, zagotoviti moramo dodatna mesta tudi za mladoletnike brez spremstva v Italiji. Zaključiti je treba tudi z registracijo upravičencev do preselitve ter sprejeti nove obveze, kadarkoli se za to pojavi potreba. Leta 2015 je bilo za preselitev določenih 25 tisoč oseb. 18.500 smo jih preselili, torej 81 odstotkov, večinoma iz Turčije, Jordanije in Libanona. Komisija je pozvala države članice, da ponudijo vsaj dodatnih 50 tisoč mest za preselitev. Pol milijarde evrov je komisija državam članicam dodelila v ta namen. 17 držav je do zdaj izreklo interes za preselitev skupaj 34.500 oseb. Še par informacij o pilotnem projektu za zakonite migracije. V sporočilu z dne 27. septembra smo to že najavili. Pripravili bomo pilotni projekt za zakonito priseljevanje gre za koalicijo tistih držav članic, ki so pripravljene ukrepati na tem področju ter tretjimi državami. Mi bomo podpirali in usklajevali ukrepe, predvsem, ko gre za začasno mobilnost v kontekstu migracij. Zajeli bomo vse faze, torej pripravljalno fazo, potem fazo priprave projektov, poskrbeli bomo za pravni vidik in tudi za integracijo, vključili bomo več sektorjev. Še naprej se pogovarjamo z državami članicami in razpravljamo tudi o potencijalnih projektih in kandidatih. Iz septembrskega poročila izhaja vse to. Predstavili smo tudi argumentacijo pri teh pilotnih projektih mi želimo skleniti kakovostna partnerstva s tretjimi državami, ko gre za boj proti nezakonitemu priseljevanju in ko gre za kakovostno zakonito priseljevanje. Toliko o poročilu o napredku z 15. novembra, kar pa zadeva EBCG, torej Evropsko mejno in obaljno stražo. Peto poročilo o napredku je bilo sprejeto 6. septembra. Nismo še imeli priložnosti, da bi to predstavili spoštovanim članom tega odbora. Se mi pa zdi, da je to dobra priložnost zaradi priloge k temu celovitemu zadnjemu poročilu o napredku predstavljamo nove informacije v primerjavi s poročilami iz septembra. Gre za zadnje najbolj aktualizirane informacije. Verjetno se vsi spomnite, da smo sprejeli zakonodajni okvir za Evropsko mejno in obaljno stražo. Devet mesecev nam je to vzelo. Zdaj je minilo eno leto od začetka izvajanja. Vse skupaj naj bi postalo tudi v celoti operativno. Rada bi omenila dosežke, istočasno pa tudi izpostavila nekaj elementov, kjer bo treba zadeve izboljšati. To se omenja tudi v poročilu. Najbolj pomemben dosežek je ta, da agencija ponuja operativno podporo državam članicam pri upravljanju meja. 1500 mejnih policistov in ostalih uradnikov povprečno napotimo na različne dele evropske zunanje meje. Dodatna prizadevanja bodo potrebna, kar zadeva število policistov in uradnikov. Pa ne gre zgolj za to, gre za tudi obdobje napotitve in tudi za to, katere strokovnjake bomo tja poslali, s kakšnimi znanji. Upam, da bomo stvari na teh področjih še izboljšali, je pa to nedvomno nekaj, kjer so izboljšave potrebne. Poročilo o napredku se pripravlja vsakič znova. Vmes pa ugotavljamo, kakšno je trenutno stanje, praktično tedensko, ko prejemamo dodatne informacije v zvezi s tem, kakšne strokovnjake bomo potrebovali in koliko strokovnjakov bomo potrebovali. Mi smo v stiku z državami članicami in jih tudi pozivamo da nam pomagajo zakrpati to vrzel. Kar zadeva bazen skupnih policistov in opreme za hitro posredovanje, tu so vrzeli precej velike, samo 14 držav članic je do sedaj prispevalo ta pul, kar zadeva pul za hitro odzivanje. Več kot 1500 menjih policistov in drugih uradnikov je bilo že potrjenih, 26 držav je že imenovalo mene policiste, se pravi vse skupaj 74 odstotkov potrebnega pula. Potem je pa tu še ocena ranljivosti. Agencija je pripravila prvo oceno ranljivosti. Zdaj so na vrsti države članice, ki morajo poskrbeti za pravočasno izvajanje priporočil, ki so vezana na to agencija pa mora vzpostaviti učinkovito spremljanje na tem področju. Komisija bo seveda še naprej tesno spremljala ta postopek, tako na politični ravni, kot tudi na tehnični ravni. Mi upoštevamo tudi vse relevantne ugotovitve v kontekstu šengenske evalvacije, pa tudi, ko gre za bolj učinkovito ciljno porabo evropskih sredstev. Drugi dosežek se pojavlja na področju mednarodnega sodelovanja. Pogajanja s Srbijo in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo potekajo glede dokončnega dogovora o statusu. Komisija je dala zeleno luč, da se začnemo pogajati še z Albanijo, Črnogoro in Bosno in Hercegovino. Naslednji dosežek je oblikovanje integrirane strategije za upravljanje meja. To naj bi skupaj pripravljali na nacionalni in evropski ravni, postopek se izvaja. Delo poteka, trenutno se ukvarjamo s pripravo sporočila na tem področju, potem pa še dogovor o sedežu med agencijo o Evropski mejni in obaljni straži ter Polsko. Sporazum je začel veljati v začetku novembra. Veselimo se že izvajanja tega sporazuma, ker želimo zagotoviti čim boljše pogoje za učinkovito delovanje agencije. Vas redno obveščamo o tem, kaj se dogaja v posameznih fazah tega postopka vi tudi sodelujete. Izvršni direktor agencije je že poročal parlamentu o tem, kakšno je trenutno stanje pri ocenju ranljivosti. 17. oktobra smo imeli tudi sestanek na visoki ravni z parlamentom in državami članicami. To je pomemben element. Pridobili smo kar nekaj informacij, ki jih bomo uporabili pri nadaljem delu, ko bomo izpostavili ključne elemente Evropske skupne strategije za upravljanje meja. Na koncu bi povedala še to, da je operacionalizacija Evropske mejne in obalne straže prednostna naloga za vse nas. Še naprej vam bomo o tem poročali, torej o naslednjih korakih v postopku. S temi besedami bi tudi zaključila ta uvod. Zdaj pa bom prisluhnila vašim pripombam in vprašanjem. Hvala lepa. Hvala lepa za to celovito predstavitev. Zanima me, če želi kdo besedo. Gospa Kelar, gospa Veržja, gospa Sipal. Gospa Kelar. Thank you. Najlepša hvala, hvala lepa tudi za to predstavitev. Res mi je žal, da sem prvih nekaj minut zamudila, ampak kljub temu sem ujela ključna sporočila. Par vprašanj bi imela, morda še par pripomp. Libija, o tem se bomo pogovarjali na plenarnem zasedanju. Nujno je, da to storimo, kajti vsi vidimo, da so razmere neozdržne. mi skušamo okrepiti sodelovanje, ne da bi predhodno naslovili problem s človekovimi pravicami. Namreč nedopustno je, da krepimo sodelovanje, ne da bi predhodno rešili vprašanje človekovih pravic. Glede preseljevanja. Države članice si ne prizadevajo dovolj, upam, da bodo storile več, tudi komisija bi jih morala še nekoliko pritisniti. Vprašanje imamo v zvezi s Frontexom. 74 odstotkov pula mejnih policistov je zagotovljenih, če sem prav razumela. Ko smo pripravili nov mandat, smo predvideli tudi specifične sankcije zopr države, ki ne izpolnjujejo priporočil Frontexa, ko gre za zapiranje meja, ko gre za upravljanje meja. Nimamo pa na voljo sankcij v primeru, ko država članica ne izpolni kvote vezane na mejne policiste, kar je nekoliko ponesrečeno, zato ker država naprimer s prstom kaže na drugo državo v enem kontekstu, v drugem kontekstu pa ne izpolnjuje svojih obveznosti. Zato me zanima komisija, kaj boste storili za to, da bodo države izpolnile 100 odstotkov kvote. Kolikor vem, v ta pul niste dali tolikšnega števila menih policistov, tako da 74 odstotkov, če pogledamo absolutne številke, niti ni tako zelo veliko. Še eno pripombo imam s tem v zvezi. Prihaja do številnih kršen človekovih pravic tudi na naših zunanji meji strani menih policistov, ne nujno strani Frontexovih menih policistov, temveč strani policistov v državah članicah. Vedno znova poslušamo o takšnih primerjih. Prejšnji teden je umrla šestletna deklica na meji med Hrvaško in Srbijo, zato ker so družini rekli, naj hodi po tračnicah nazaj v Srbijo. Iz Hrvaške so jih poslali nazaj v Srbijo, po noči niso videli vlaka, ki vozi proti njim in ta otrok je umrl v tej nesreči. Težko je sedeti tu, vem, da bo komisija rekla, da so države članice za to odgovorne. Res je, da so države članice odgovor, odgovorne za to, ampak tu sedimo, imamo evropski mejni režim, imamo skupno odgovornost, mehanizem na tem področju, imamo Evropsko mejno agencijo, imamo skupna pravila, skupno zakonodajo, skupna je vrednote. Še vedno pa se zdi, da nismo zmožni ukrepati ko prihaja do kršenja človekovih pravic na naših mejah, ko te kršitve zagrešijo naši mejni policisti. Bi komisija povedala še kaj s tem v zvezi? Gospa Vržja. Oui. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi komisiji za to prvo poročilo, prvo konsolidirano poročilo. Prvo vprašanje, ki bi ga rada zastavila, je naslednje. Ali ste od 13. maja 2015 Evropsko migracijsko agendo spremenili? Štiri prednostne naloge smo predelili takrat. Zmanjšati nezakonite migracije, mislim, da tu nam gre kaj dobro. Potem želimo zagotoviti varen prehod meja. Tu gre nekoliko na bolje, Želeli smo storiti več za to, da bi na področju azila dosegli več. Tudi tu imam pomisleke. Nekatere države si sicer prizadevajo, ampak še daleč smo od rezultata. Potem pa še migracijska politika, zakonite poti priseljevanja. To mi zahtevamo tako za begunce kot za migrante. Tu smo praktično na mrtvi točki. Preseljevanje namreč ni edino, kar imamo na voljo na področju zakonitega preseljevanja in priseljevanja. Če bi imeli več zakonitih poti za priseljevanje iz držav z juga, bi imeli manj nezakonitih migracij, poleg tega bi delovalo manj trgovcev. Osredotočila se bom predvsem na Libijo. Najprej moram reči, da. Se zdi, da so se ti tokovi vrnili nazaj na raven iz leta 2014. Danes sem brala, da so čudežno rešili triletnega dečka in sicer s plovilom SOS v sredozemlju, ampak očitno tudi danes še obstajajo triletni otroci, ki prečkajo sredozemlje. Tudi nevladne organizacije nas opozarjajo na nekaj, kar bi zdaj rada poudarila, da nas ne bo to spet presenetilo v Libiji. Namreč, da je ogromno mrtvih v puščavah in da jih je v puščavah verjetno več mrtvih kot v sredozemlju. Vse naše politike pa so namenjene temu, da se migrante potiska na jug, torej v smeri puščave. Potem misija v Tuniziji. Na voljo smo imeli vse informacije, ko smo bili v Tuniziji. To, kar je razkril CNN, ni nobeno presenečenje. Te informacije smo imeli na voljo. In ko berem ta dva odstavka, ki se nanašata na Libijo v tem poročilu, sem res kar prikovana na tla, kajti zdi se mi, da to, kar piše v tem poročilu, ni na ravni tistega, kar se redno izraža v zvezi s trenutnimi razmerami v Libiji komu namenjamo ta denar in čemu služi ta denar, ki ga pošiljamo v Libijo. Saj pravijo mednarodne organizacije, kaj se dogaja s tem. Nihče ne nadzira libijskega ozemlja, razen oborožene milice, nihče drug. Zato me zanima, komu dajemo ta denar. 2000 razseljenih družin je bilo deležnih pomoči. 14 tisoč imigrantom smo pomagali v centrih za pridržanje. In centra za pridržanje nadzorujejo milice, vse centre. Če jih še ne, pa jih bodo jutri ali pa so jih včeraj. Torej, zadeve se ne spreminjajo. Poglejte si zadeve takšne, kot so. Resnično bi morali vedeti, zakaj gre. Saj bo odpotovala tudi misija v to državo, ampak na tanko moramo vedeti, komu smo dali ta denar, za kakšen namen, na kakšen način je bil ta denar porabljen. Na vse zadnje gre za denar Evropske unije. Pomembno je, da nam nekdo položi račune. Zneski so nam reč res izjemno visoki in ne moremo biti zadovoljni s tema dvema odstavkoma. Prosim vas, da vsi to preberete. To res ni na ravni tega, kar nam trenutno očitajo na globalni ravni. Potem preseljevanje, če sem prav razumela, postopek je zaključen, dokler nimamo nove zakonodaje, 160 tisoč in to je to. Omenili ste jih tistih 3100 iz Italije, 750 iz Grčije, ne vem, ali sem kaj spregledala. Preseljevanje ne bo delovalo, dokler ne sprejmemo novega okvira. Mislim pa, da ta okvir ne bo na voljo z danes na jutri. Tako da me zanima, ali smo res kost tej nalogi, mislim, da ne. Naj vas še enkrat spomnim na agendo iz maja 2015. To smo sprejeli v narekovajih pred to krizo med Turčijo in Grčijo. To smo sprejeli kot odgovor na tragedijo na Lampeduzi, kjer je zaradi potopljenega plovila umrlo 750 ljudi v enem dnevu. Danes pa smo praktično spet v istem položaju kot leta 2014. Potrebujemo agendo, ki bo skladna s tisto, ki smo jo sprejeli maja leta 2015. Namreč daleč smo od tistega, o čemer smo se dogovorili. Komisija pa tudi mislim, da ne bi smela omenjati tega vračanja v Turčjo, glede na to, o čem smo govorili na zadnjem plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da bomo jutri popovdne ob pol treh imeli razpravo v zvezi s tema dvema vprašanjama, gospa Vržja, torej v zvezi z Libijo. Gospa Sipel. Najlepša hvala. Ravno kar smo opravili razpravo o Evropskem azilnem svežnju, pritoževali smo se nad tem, da svet pri nekaterih dosjejih sploh še ni v položaju, ko bi lahko predstavil svoja stališča. Ko gre za Evropsko mejno in obalno stražo, je situacija popolnoma drugačna. Svet se je zato zauzemal, hitro je ukrepal, na voljo imamo že peto poročilo, pa še vedno, vsaj kolikor vem, zgolj 15 držav članic zagotavlja uradnike in opremo, kot je bilo to predvideno. Zato me zanima, zakaj nihče ne ukrepa. Najprej si to želijo, sprejme odločitev s tem v zvezi, potem pa ne izpolnijo tistega, kar bi morale države izpolniti. Samo mimo grede. Če se vrnem nazaj na migracijska vprašanja. Denar ni vedno najboljša rešitev, zato bi rada podala pripombo v zvezi z Libijo. Različne organizacije so rekle, da če damo denar Libiji, komorkoli že, te osebe, organizacije, uprave morajo vsaj del plačati kriminalnim združbam, sicer ne morejo nadaljevati z delom. Tako da bi morda lahko razmišljali še o čem drugem komisija, svet, kdorkoli že, se trudita na novo organizirati Libijo, kar cenim, ampak vedno znova poslušamo o katastrofalnih razmerah, v katerih se nahajajo imigranti. Mislim, da je res boleče to gledati. Samo zato, da lahko v časopisih na naslovnicah napišejo, da se število migrantov v Evropi zmanjšuje, dopuščamo, da obstajajo razmere, kot trenutno obstajajo v Libiji. Še zadnje vprašanje, ker sodi v ta kontekst. Govorila sem o denarju. Zanima me, kaj je z denarjem za afriški skrbniški sklad. Nekatere države še vedno niso dale svojega deleža, večina denarja prihaja iz evropskega proračuna. Potem pa še postopek zagotavljanja kršitev v nekaterih državah, ki ne želijo preseljevati migrantov. Imate kaj novic s tem v zvezi? Please. Gospa Holmajer. Um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi, predsedajoča, obratno bom storila, rada bi se zahvalila komisiji najprej za intenzivno prizadevanje, tako strani komisije, kot tudi držav članic, korakoma. Gremo naprej. Imam pa veliko razumevanje za posebno težavo tega šestletnika. Uh, ampak da bi to že vnaprej naj bilo kršenje človekovih pravic, kar nasplošno. Tu moramo biti pa previdni, kar se tiče interakcije z ustreznimi organi. Mislim, da to ni bilo naklepno ali načrtno izvedeno. Moramo razumeti tudi, da so razmere na majah pogosto veliko hujše, kot si to predstavljamo v parlamentu. Ni vse tako enostransko, da je na begunski strani vse pozitivno in dobro, na strani mejnih uradnikov pa slabo in zlobno. Obstajajo velike razlike in mislim, da moramo tukaj diferencirati. Zato torej najprej hvala lepa za to, da zmeraj več držav članic, še pa posebno Hrvaška, se trudi, da bi bolje ravnali z begunci bolje kot je to bilo pred petimi, šestimi leti, da se odvija tudi razprava v teh državah, članicah in da tudi mi tukaj z razpravami omogočamo znate napredek. Kar se tiče komisije, pa glede preseljevanja, vprašanje. Koliko so države članice zaenkrat že pripravljene hitreje sprejemati primerjavi s preteklostjo ali pa še vedno obstajajo administrativni zadržki za preseljevanje in premeščanje po EU. Hvala lepa. Gospa Sigan, boste poskušali odgovoriti na vsa ta vprašanja? Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vsem članicam in članom za ta vprašanja in pripombe. Naj začnem z enim premislekom. V poročilu o napredku, pa tudi v moji predstavitvi sem seveda omenjala ogromno številk. Vendar vas prosim, da razumete, kakšno je trenutno stanje. V tej luči morate gledati na te številke. Na voljo imamo različne podatke, ki kažejo celotno sliko, ampak na podlagi teh številk lahko ukrepe prilagodimo, jih tudi bolje načrtujemo. Ne smemo pa, kadarkoli govorimo o teh številkah, pozabiti na ljudi. To ne pomeni, da kar tako pozabimo na ljudi. Gre zgolj za to, da nam številke dajo možnost, da ocenimo, kakšno je trenutno stanje, torej na podlagi dokazov. Vsak migrant je človek in na vsakega tudi na tak način gledamo. Vsaka izguba življenja v morju je ena izguba preveč. To je načelo, ki ga imamo vedno v mislih, kadarkoli delamo na politikah. Človekove pravice niso nekaj, o čemer bi se pogajali. Smo Evropska unija vrednot, temeljne pravice so za nas pomembne, imamo pravne pravice obveznosti in smo odločeni vse to izvajati tudi v okviru svojih ukrepov. Situacija je seveda zelo kompleksna, ko gre za izvajanje migracijske politike, ampak lahko vam zagotovim, da pri sodelovanju s tretjimi državami vključujemo spoštovanje človekovih pravic v vse programe. To tudi izvajamo v sodelovanju s priznanimi partnerji, tudi v okviru Združenih narodov. Spoštovanje temeljnih pravic je pri vsem tem ključnega pomena za nas. Naprimer, ko govorimo o Libiji, o tem, kaj lahko storimo za to, da bi okrepili spoštovanje človekovih pravic, ko organiziramo usposabljanje, ko spremljamo razmere, ko sodelujemo z libijsko obaljno stražo. To je eden od pomembnih modelov usposabljanja in tudi postopka spremljanja kam naj pošljemo denar, komu naj ga dodelimo. Mi v centrih za pridržanje skušamo uveljaviti standardne postopke, ki veljajo v takšnih centrih. Podpiramo dejavnosti humanitarnih organizacij. Nudimo informacije migrantov, imamo tudi posebne ukrepe osveščanja z področja človekovih pravic. Vse to je del dejavnosti, ki jih opravljamo. Če si pogledate del poročila o napredku, ki govori o Libiji, gre zgolj za informacije v zvezi s poročilom z dne 25. septembra. Najdete pa tam tudi zanimiv odstavek v zvezi z infrastrukturnimi informacijami deli. Mi želimo Libiji pomagati, da bo državljanom in migrantom olajšalo vsakodnevno življenje, da bo zagotovila izobraževanje za otroke, da bo pomagala MSP-jem, da bo okrepila tudi skupnostne centre za otroke. Želimo si, da bi okrepili tudi lokalno upravljanje. Citiram zadeve iz poročila o napredku. Razmere v Libiji so polne izzivov in to predstavlja uviro, vendar tesno sodelujemo s partnerji, ki sem jih omenila, zato da bi vse te nevarnosti zmanjšali. Razmere niso idealne, imamo pa zelo jasen načrt, ki ga izvajamo. Glede predseljevanja se ne bi mogla strinjati bolj, še vedno nismo storili dovolj, vsi ukrepi, ki smo jih sprejeli, zoper države članice, ki ne sodelujejo v teh solidarnostnih prizadevanjih, se nadaljujejo. Sprožili smo postopke zaradi kršitve. Kar zadeva Evropsko mejno in obaljno stražo in teh 74 odstotkov zapolnjenega pula, Morda bi lahko to nekoliko bolje pojasnila, ker se prej nisem najbolj natančno izrazila. Države članice so rekle, da bodo dale na voljo 1500 menjih policistov in ostalih uradnikov, ampak še vedno smo v postopku, ko države opredeljujejo, kateri so ti posamezniki. Postopek se je nekoliko zavlekel tudi zaradi tega, ker še čakamo na specifikacije v zvezi s profilom, pa tudi v zvezi z obdobjem napotitve. 74 odstotkov je že zagotovljenih, ostalo se bo dopolnilo kasneje. Upam, da bomo uspeli zapolniti ta pult takoj, ko bomo imeli na voljo bolj jasne in natančne informacije v zvezi s tem, kakšne strokovnjake potrebujemo. Glede teh primerov, kjer prihaja do kršenja človekovih pravic, lahko rečem samo to, da nas še naprej obveščajte. V svoji predstavitvi sem izredno omenila tudi boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi. To je izjemno pomembno v tem celotnem procesu. Vsi primeri, ki jih navajate, se namreč začnajo tu. Če ne bomo bolj učinkoviti v boju proti njim, če države članice ne bodo bolj učinkovite, če ne bomo močnejši in bolj koherentni v svojem ukrepanju, potem se bo ta poslovni model vedno prilagajal zaradi gospodarskih potreb. Ti tihotapci niso milostni do nikogar. Verjetno se bomo vedno znova soočali s to vrstnimi situacijami, je pa zagotovo to eden od stebrov te naše strategije. Upam, da bomo lahko z državami članicami poročali o bolj pozitivnih rezultatih. Upam, da bomo uspeli zmanjšati število teh dramatičnih primerov bi bila pa hvaležna za vse informacije, ki jih imate v zvezi z potencialnimi kršitvami, ki naj bi se dogajale na terenu. Delegacija parlamenta vem, da bo v decembru odpotovala v Libijo. Jutri bomo podali več informacij v zvezi s financiranjem. Še nekaj časa imamo pred odhodom te delegacije, do takrat lahko organiziramo še par informacijskih sestankov, kjer vam bomo posredovali podatke. Nas pa tudi zanima, kakšen bo rezultat vaše misije. Kar zadeva Evropsko agendo o migracijah iz leta 2015, vse, kar se je zgodilo potem in vse, kar se dogaja zdaj, je zgolj potrditev tega, da je bila naša zamisel, da predstavimo celovit model za najboljše upravljanje migracij veljaven, da še vedno obstaja pravzaprav osnova. Ta dokument, ki smo ga pripravili na začetku mandata te komisije. Upoštevali smo eno od desetih prednostnih nalog predsednika Junkerja. Pripravili smo kratko, srednjeročno in dolgoročno strategijo s tem v zvezi. Leta 2015 smo se znašli v najbolj dramatičnem položaju, kar zadeva število beguncev, zato smo morali preoblikovati svoje operativne zmogljivosti, tudi zato, da smo se soočili s takratno krizo, ki je bila najhujša do zdaj v Evropski uniji. Ta agenda, po mojem mnenju, še vedno ostaja zelo veljavna referenčna točka. 27. septembra smo objavili sporočilo, ki govori tudi o tem. To poročilo o napredku je naslednje poročilo napredku boste prav tako to potrdila. Ko bomo okrepili operativne zmogljivosti, bomo lahko pomagali vsem tistim državam, ki so v prvi vrsti pri soočanju z migracijami. Trenutno so to Italija in Grčija, kdaj drugič bodo to kakšne druge države. Vse to je torej vključeno v to agendo. Opravljamo pa tudi druge funkcije, naprimer, ko gre za področje azila, ko gre za upravljanje meja, delo na teh področjih poteka. Veliko smo se naučili iz preteklosti, zdaj pripravljamo bolj ciljno usmerjene spremembe tudi v zakonodajnem ustroju, ker želimo, da bi bila azilna in migracijska politika dovolj celoviti, da bi zajeli vse elemente, tudi zakonit te migracijske poti in zakonito priseljevanje. To je namreč najboljši način, kako lahko v prvi vrsti zmanjšamo nezakonite migracije. Ne nujno v kriznem trenutku, ampak kratkoročno gledano. Kar zadeva preseljevanje, 81 odstotkov obljub je bilo izpolnjenih. To se mi zdi dobra novica. Poleg tega V okviru azilnega svežnja pripravljamo zakonodajne spremembe, ko gre za sistem preseljevanja. Skušamo si izmenjati najboljše prakse, potegniti najboljše nauke, zato da zmanjšamo upravno breme in pomagamo vsem pri oblikovanju boljšega sistema. V okviru tega zakonodajnega postopka smo skušali to razrešiti, je pa sistem preseljevanja izjemno pomemben z vidika našega globalnega pakta o migracijah in beguncih. Še posebej po zasedanju Ongasal lani. Preseljevanje je del naših prevzetih zavez v okviru zakonodajnega dela črpamo navdih tudi iz preteklih lekcij državam članicam, pa tudi sebi skušamo pomagati pri blaženju upravnega bremena, ki nastaja zaradi preseljevanja. Mislim, da upravljamo pozitivno delo in upam, da bo prineslo rezultate. gledamo zapiske, mislim, da sem odgovorila več ali manj na vsa vaša vprašanja in pripombe. Že v predstavitvi sem omenila tudi skrbniški sklad. Države članice morajo dati svoj delež v ta skrbniški sklad smo pa s tem skrbniškim skladom podprli številne projekte. Rezultati, ki jih bomo dosegli s temi projekti, pa bodo upam spodbudili države članice, da prispevajo v ta skrbniški sklad za afriške države, da bomo tudi njim, pa vsem nam pomagali. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za te podrobne odgovore. Hvala lepa tudi za uvodno predstavitev. Hvala lepa kolegice in kolegi za izraženo zanimanje. Jutri nadaljujemo ob devetih. In sicer z upravljanjem migracij. Gre za sodelovanje s tretjimi državami, ko gre za upravljanje migracij in zavračanje. Hvala lepa in lepa večer.